Dragi kolegi, Thank you. hvala lepa. Zahvaljujem se in pozdravljam vse naše izjemne govorce, ki so danes z nami in sicer na naši izmenjavi kjer bomo govorili o velikem bančnem svežnju. Hvala, da ste sprejeli naše povabilo. In naš današnji sestanek, ta izmenjava je ključna za nas pri pripravi poročil. Gre za začetek zakonodajnega postopka na naši strani in sicer na področju, ki je bistvenega pomena. Bistvenega pomena za to, da izboljšamo naša pravila in delovanje bančne unije. In mislim, da začenjamo na zelo dobri podlagi. Komisiji se zahvaljujem za dobre predloge. Te predloge so nam predstavili na obeh straneh. Mislim, da ni potrebno podrobne opisovati vsebine svežnja. Morda bi bila korisna informacija, da smo se odločili, da pospešimo sprejetje dveh določb v svežnju CT. RT in komponento oziroma eh, določbo o velikih izpostavljenostih. To je zelo pomembna določba, zaenkrat še nismo dosegli enakega sklepa glede določbe o podrejenosti v drugem svežnju, vendar pa se bomo na to še vrnili in morda nam bo tudi ta razprava še pomagala, da si izostrimo misli na tem področju. Kot rečeno, oba svežnja sta zelo relevantna, izvajanje in poenotenje določb za to, da bo naš režim sanacije in reševanja bolj bistven. Torej gre za določbe MREL, TLAC, Zato se moramo na to še bolj osredotočiti in v naslednjih nekaj mesecih oziroma v naslednjem letu bomo začeli z širšim razmišljanjem glede BRRD oziroma direktiva o sanaciji in reševanju bank. Zato predlagam, da te elemente med seboj ločimo. Glede svežnja o kapitalskih zahtevah vidim napredek glede zmanjšanja tveganja in ukrepov, ki dajajo močnejše spodbude za boljše financiranje realnega gospodarstva. Oba ta svežnja bosta in sta lahko še izboljšana skozi naše delo in pričakujem, da bo ta naša javna izmenjava zagotovila nadaljne elemente za razmišljanje, za to, da bi lahko pripravili nek dokument dobre kakovosti. Zdaj besedo dajem našima poročevalcema za pet minut, vsak dobi pet minut. Najprej glede svežnja BRT, e Gunnar Hökmark. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala za ta uvod in rad bi pozdravil naše goste na današnji izmenjavi. Po mojem mnenju je pomembno, da začnemo s dejstvom, da smo v zadnjih petih, šestih letih šli skozi zelo obsežen proces sprejemanja zakonodaje na vseh teh področjih. Uredba in direktiva o kapitalskih zahtevah je eno, direktiva o sanaciji in reševanju bank je drugo, pa še veliko drugih dokumentov je. Vse to se je zelo spreminjalo in popolnoma spremenilo položaj na evropskih finančnih trgih. Pozdravljam to, da zdaj delamo naslednji korak, kajti to nam zagotavlja možnost, da si ogledamo, kaj smo dosegli in kaj bi utegnilo biti problematično. Dobro je, da bomo danes od različnih govorcev slišali, kako oni gledajo na izvajanje, pa tudi na izkušnje s temi različnimi svežnji zakonodaje? Vidimo, da pri direktivi o sanaciji in reševanju bank je tu vključeno tudi testiranje in dobro bi bilo slišati, kakšne so izkušnje z tega področja po drugi strani pa tudi, kako se je zakonodaja z tega področja uveljavljala v posameznih državah članicah. Morda, morda lahko slišimo tudi o problemih, ki lahko nastanejo pri izvajanju. Kar zadeva direktivo o sanaciji in reševanju bank, je po mojem mnenju pomembno to, da se držimo tržne discipline, ki naj bi jo ta direktiva zagotovila. To pomeni, da vsakdo, ki vlaga v neko banko, mora vedeti, da je ta denar oziroma to investicijo možno na nek način rešiti. To pomeni na tisoče nadzornikov na trgu, ki ocenjujejo tveganje, ki jih banke sprejemajo. Mislim, da je bila ena od težav, s katerimi smo se srečali, ta, ko smo v realnosti imeli opravka z direktivo sanacije in reševanju bank, to, da so mm, deponenti imeli občutek, da se njihovega kapitala ne da rešiti. In to so problemi, ki jih je treba rešiti, zato bi rad, da je treba razjasniti, da ni nobenih izjem, samo zaradi te vsote dolgov oziroma kapitala. But the market discipline must be relevant for all parts of the capital, because otherwise. Kajti bojim se, da bomo sicer izgubili eno od stvari, ki smo jih pravzaprav želeli doseči, ko smo oblikovali to direktivo o sanaciji in reševanju bank. Zato si želim tudi tu vaših pripomb. Uvedba telaka je potrebna na tak način, da bomo zagotovili, da se bo ta dolg dal rešiti z notranjimi sredstvi in da se bo to naredilo hitro, da pa ne bo nastajal občutek, da drugi deli dolga v banki niso rešljivi na tak način. To je po mojem mnenju ključna točka. Prav tako je ključno uvideti tudi, da imamo pravka z različnimi dosjeji, ki pa so vsi sestavni deli istega svežna. Uredba in direktiva o kapitalskih zahtevah ter direktiva o sanaciji in reševanju bank. Namreč veliko je stičnih točk in tu moramo sodelovati. Pogovarjali smo se že, kako to narediti. Skupaj z um, gospodom Simenom, ki je bil poročevalec za drugi del tega svežnja in odločena sva, da to narediva na primeren način. Mislim, da je treba v mislih imeti tudi to. Še deset sekund imam. Ja, ampak ste me že gledali, kot da je moj čas že potekal. Ja, ja, ustrajam pri disciplini. Ja, tržna disciplina. Jaz se držim pravil, če me le pri tem ne ovira predsednik. Skratka, želim si zagotoviti, da bomo zagotovili sistem, ki ponuja stabilnost, omogoča pa tudi dinamično financiranje evropskih podjetij. In zdaj, ko končujem samo 20 sekundno zamudo in ta zamuda je nastala, ker ste me začeli tako grdo gledati že pred iztekom mojega časa. Hvala lepa, Peter Simon. Ja, najprej hvala lepa vsem deležencem, zahvaljujem se vsem, da so danes prišli sem, počakam, da boste vsi imeli slušalke, prosim, da to odštejete od mojega časa, tako da lepo prosim, da začnemo šteti, odštevati od začetka. Hvala lepa, da ste sprijeli to povabilo. Bančni svežen je eden najpomembnejših in je v ekonu najobsežnejša zakonodaja v tem mandatu. Predvsem gre za sklepe bazalskega odbora, gre za tehnične in nadzorne novosti, ki jih je zdaj treba uvesti. Smo šele v orientacijski fazi, ki je krajša zato, ker imamo mm, nove predpise glede standardov številka 9, ampak S tem seznam pomembnih tem pri direktivi in uredbi o kapitalskih zahtevah eh, postaja krajši. Zato je toliko pomembnejše, da ste danes tu. Kot poročevalec sem prepoznal nekaj tem, ki se mi zdijo še zlasti pomembne. Teh tem bi se zdaj rad dotaknil tudi z vprašanji, ker potem mislim, da ne bo več vprašanj, da bi možnosti, da bi postavil vprašanja. Najprej enake možnosti in sorazmirnost. Posod je govora o enakih pravilih, tako imenovani level playing field, ampak pogosto je to težko na zelo diverzificiranem bančnem trgu, zlasti manjše ustanove so bolj prizadete in zato včasih tudi nimajo dovolj sredstev, da bi nove zahteve izvajali in ravno zato so na nek način prisiljene v združitve. Tole je iz časopisa Frankfurt Allgemeine, kjer se majhne banke želijo združiti in pravijo, da so žrtve cunamija reguliranja. Vprašanje za regulatorje in vas sprašujem, kako vi presojate načrte komisije v zvezi s sorazmernostjo, kako tu vidite, možnosti po izboljšavah, kje bi lahko šli dje, ampak obratno tudi, kje se vam zdi, da ni več prostora za izjeme in olajšave, ki bi šle dlje od predloga komisije. Po drugi strani pa je tu še vprašanje tveganja. Morda je kje možno prag dvigniti navzgor. Tudi tu me zanima, ali je še kaj prostora za spremembe. Potem vprašanje za gospoda Šakman Falisa, za gospoda Trajhla in za gospod Timers iz banke Triodos. Kot predstavniki bank, pogosto manjših bank, kje je po vašem mnenju manevrski prostor za olajšave za manjše ustanove in kaj bi vi konkretno predlagali? Zelo me zanima, katere novosti v uredbi in direktivi o kapitalskih zahtevah predstavljajo največje težave za ustanove, kjer je tveganje manjše, kot pravite sami. Za gospoda Udeo iz Societe General zanimajo me notranji modeli za izračunavanje tveganj. Kaj pa srednja in manjša podjetja? Ti uporabljajo standardizirane standardizirana izhodišča, katere so prednosti teh modelov pri izračunu tveganj in kaj menite o tako imenovanih output flows, o katerim se pogovarjajo v bazalskem odboru. Ali se vam zdi, da bi to omejevalo mnoge banke? Danes je govora o tem, da lahko samo večje ustanove imajo možnost, da imajo enake pogoje in da so s tem bolj konkurenčne. Kaj odgovarjate takim kritikom? Potem, poleg so razmernosti in enakih pogojev, me zanima tudi glede poročanja. Vidimo, da predstavniki bank govorijo, da so obveznosti poročanja vedno večje in da je včasih treba uh, poročati Evropski centralni banki, Evropskemu bančnemu organu o enih in istih stvarih. Tako manjše kot večje inštitucije razmišljajo o tem in pravijo, ali ne bi mogli ustvariti nekega osrednjega mesta, kamor bi posredovali vse podatke in nadzorniki bi potem od tam jemali podatke, ki jih potrebujejo. To bi bila neka vrsta konsolidacija podatkov. Nekateri pravijo, da bi se s tem izognili dvojnemu poročanju, prav tako pa bi ohranili kakovost nadzora. Vprašanje regulatorjem. Ali se vam to zdi teoretično izvedljivo, ali se vam to zdi možno, oziroma kakšno je vaše mnenje? 5 minut 23 sekund, gospod eh, Hokmark, jaz pa nisem imel grdih pogledov predsednika. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo s predstavitvami naših govorcev. Prvi je gospod Andreja Enrija, ki je predsednik Evropskega bančnega organa. V Andreja pozdravljeni, beseda je vaša. Hvala lepa. EBA pozdravlja predlog komisije, da bi izvajali mednarodne standarde v regulatornem okvirju. Mi smo prispevali kar nekaj naših mnen, tako glede trgovalne knjige, upravičenih um, obveznosti. Opravili smo tudi analizo glede izvajanja mednarodnih finančnih standardov na bančnem trgu. Gre za oceno um, poslovnih modelov posojanja malim in srednje velikim podjetjem ter evropskemu gospodarstvu nasploh. Naše priporočilo je bilo, da bi mednarodne standarde uskladili z evropskimi pravili, z manjšimi popravki in veseli nas, da so bili naši predlogi v glavnem sprejeti. Le na nekaj mestih predloge komisije odstopajo od priporočil EBE e in mednarodnih standardov. Recimo pri nekaterih transakcijah je prišlo do bolj ohlapnih pravil. Ti predlogi so Če bi bili sprejeti v zaključnem besedilu, bi bilo potrebno zagotoviti spremljanje in stalno spremljanje izjem na enotnem trgu. Eden od ciljev tega svežna je, da bi bila pravila CRR in CRD bolj sorazmerna in da bi predstavljala manjše breme za manj kompleksne ustanove. Videli smo, da so mnogi zahtevali tudi dokumente oziroma dokaze, češ, da bi morali upoštevati tudi tradicionalne aktivnosti. Prav tako vidimo, da so mnogi zahtevali dodatke k skupnemu poročevalskemu okvirju. Mnoge je to zelo skrbelo. To podpira naše mnenje, da se je sorazmernost razvila in šla dlje od zgolj večje ohlapnosti pravil na nacionalni ravni. Ne gre za to, da bi bile regulatorne zahteve nesorazmerne glede na tveganje, pač pa gre za sorazmerno izvajanje skupnih pravil, zato da bi imeli enotna pravila, in da bi odrazili zapletenost in tveganje bančništva. Cilj bi zato moral biti, da izboljšamo sorazmernost s poenostavljenim izvajanjem enotne trgovalne knjige, ne da bi s tem pozabili na previdnost. Potem je tu obravnava drugega stebra. Tudi tu so dopolnila zelo dobrodošla. Ugotovili smo, da sedanje izvajanje zahtev drugega stebra Eh, da se izvaja na zelo različne načine po Evropski uniji. Predlogi komisije v veliki meri odražajo to, kar smo mi zapisali v svojem mnenju na podlagi izkušenj s prvim letom izvajanja direktive o kapitalskih zahtevah. Predlog govori o zahtevah drugega stebra. To naj bi bile zavezujoče zahteve ki pojasnjujejo delovanje pravil glede maksimalne distribuirane vrednosti, govori pa tudi o kapitalskih smernicah kot sredstvu, da bi izvedeli več informacij v zvezi z stresnimi testi. S tem bi lahko pristojni organi bolje uporabili informacije o stresnih testih. Trenutno to ni enotno v procesu ocenjevanja. Nekateri organi že uporabljajo rezultate stresnih testov, da ustvarijo neke vrste rezervo, kapitalsko rezervo, drugi pa uporabljajo rezultate stresnih testov kot neko zahtevo drugega stebra oziroma kot neke nadzorne, primerjalne vrednosti v drugem stebru. Potem je tu še mikroprevidnostno načelo, ki ga je treba upoštevati, da bi dosegli večjo konvergenco pri nadzoru. Prav tako pozdravljamo načelo reševanja v predlogu komisije. Predvsem najdemo tu to, kar smo zapisali tudi v našem poročilu iz decembra 2016, je pa to tudi v skladu z Tilakom. Gunnar Hokmark je povedal, da se moramo držati pristopa BRRD zato, da bi prišlo do internalizacije izgub in da ne bi davkoplačevalci plačevali teh dolgov. To je zapisano tudi v določbi, da če neka inštitucija potrebuje državno pomoč, je to inštitucijo treba oceniti kot inštitucijo, ki je propadla ali bo propadla. Kapitalizacija z navnim denarjem je dovoljena kot izreden ukrep, če so izpolnjeni določeni pogoji. Nedavno sem dal predlog, da bi uporabili koncept previdnostne dokapitalizacije na evropski ravni, da bi se pravočasno spopadli z vprašanjem kakovosti sredstev. To je vel velik problem za evropsko gospodarstvo potrebovali bi nekakšne evropske načrte strani nacionalnih družb, da bi se izognili neuspehu na trgu. In na podlagi predloga v okviru direktive o sanaciji in reševanju bank bi dobili tudi večjo skladnost trga pri izvajanju. Nujno je ukrepati in mislim, da bomo v tem okviru tudi lahko ukrepali, da ohranimo kredibilnost in učinkovitost BRRD? Hvala lepa. Zdaj pa Daniel Nui, ki je predsednica nadzornega sveta SSM. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik pri ECB menimo, da je treba čim prej sprejeti ta zakonodajni svežen. Nadaljevati moramo po eh, poti, ki smo jo obrali, zagotoviti jasna pravila v skladu z mednarodnim razvojem dogodkom. Upoštevati je treba tudi eh, napredek, ki je bil dosežen pri evropski finančni integraciji. Pozdravljamo eh, predlog za izvajanje mednarodnih eh, nadzornih standardov, ki bodo izboljšali odpornost finančnih institucij oziroma institucij v Evropi. Eh, pozdravljamo tudi spremembe pri okviru za eh, reševanje TILAK, naprimer, in pa revizija okvira MREL. To so pomembni koraki v pravo smer. Pozdravljamo tudi uvedbo harmonizirane kategorije nepreferiranega nadrejenega dolga mislim, da je treba to začeti izvajati čim prej, tako da bomo kreditnim institucijam dali eh, določeno mero jasnosti in se bodo lahko na to pripravili. Poleg tega eh, pa potrebujemo tudi eh, splošno preferenco deponentov, s tem bi zagotovili tudi uporabo instrumenta reševanja z lastnimi sredstvi, tako imenovanega Belina. upoštevati je treba tudi uh, bančne skupine, ki uh, imajo svoje sedeže v Evropski uniji. Evropsko podjetje je lahko vzpostavljeno zgolj kot uh, finančni holding uh, pod določenimi pogoji. Predlagamo tudi, da eh, v skladu eh, s čezmenim okvirom eh, dovolimo bolj učinkovito upravljanje s kapitalom po celotni uniji. Omogočiti je treba te izjeme znotraj SSM-a, brez da bi uh, s tem povzročili dodatno tveganje za finančno stabilnost. Obstaja pa še sedem področji, kjer lahko izboljšamo predloge. Prvič, pomembno je zagotoviti, da bodo imeli nadzorniki ustrezna urodja in eh, možnosti za poročanje, tako da bodo lahko izvajali svoje naloge pri ocenjevanju eh, tveganja. Vseh eh, situacij seveda ne moremo predvideti v zakonodaji, vsega tveganja ne moremo meriti v skladu s prvim stebrom. Zato morajo imeti nadzorniki nekaj manevrskega prostora, da lahko ustrezno postopajo na to drugi steber, prizadevati si moramo za eh, nadzorno konvergenco, ampak trenutni predlogi so preveč omejujoči. S tem, ko eh, uporabljamo eh, regulatorne tehnične standarde, tvegamo, da bomo ubrali pristop, ki bo veljal za vse, en sam pristop in nadzorniki ne bodo mogli upoštevati razvoja dogodkov pri tveganju. Eh, ne bodo mogli upoštevati različnih situacij. Omogočiti je treba tudi to, da eh, nadzorniki ustrezno eh, ocenijo tudi tisti kapital, ki najlažje usrka izgube. Pri drugih instrumentih na tej prvi ravni imamo druge možnosti na to. Nekateri ključni instrumenti za nadzornike eh, so prav tako potrebni, eh, le tako bomo lahko ocenjevali tveganja, ki niso pokrita v računovodskih pravilih. To naprimer velja za slaba posojila, ker trenutna orodja ne bodo preprečila eh, razvoja oziroma pojava novih slabih posojil. globalna pravila moramo prilagoditi evropski specifični situaciji, eh, pri tem pa seveda ne smemo posegati v ta pravila, ker so dobrodošla. Ampak veliko določb ne dosega tega cilja, kar se tiče deviacije od eh, mednarodnih standardov, eh, to ima svojo ceno. Četrtič oziroma petič zagotoviti je treba več eh, sorazmernosti, to je seveda dobrodošlo za manjše, preprostejše, manj tvegane banke, bi pa nam bilo všeč, eh, da zmanjšamo granularnost, ne pa frekvenco. Druge stroške so že eh, prevzele banke, ki pošiljajo te informacije. Potrebujemo več ambicij, kar se tiče harmoniziranega evropskega okvira. Mislim, da bi lahko dosegli več napredka, če bi favorizirali nacionalne opcije, kar se tiče uh, diskrecije. Zakonodajalci morajo čim prej sprejeti uh, prehodne določbe za IFRS 9, uh, eh, zato ker bodo ta računovodska pravila začela veljati s 1. januarjem uh, 2018, kot veste. Želimo tudi več jasnosti, kar se tiče zgodnih uh, posredovalnih ukrepov uh, v zvezi z BRRD. Uh, tako, da, bo ta, eh, ta, da bodo ta pravila čim prej eh, uporabna. Toliko z moje strani, zato ker sem porabila ves svoj čas. Najlepša hvala. Sedaj pa Dominik Laborio, član eh, odbora v enotnem odboru za reševanje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, da ste me povabili na to zasedanje, kjer bo govor o zelo pomembnih eh, zadevah. A me sedaj slišite bolje? Slišite bolje? No, 15 sekund sem izgubil. Ne bom eh, ponavljal teh uvodnih besed. Takoj se bom eh, lotil vsebine Eh, mojega prispevka, osredotočil se bom zgolj na reševanje, ne pa na eh, nadzorni del svežnja. Pozdravljamo eh, predlog komisije o reviziji Emrela in o izvajanju Tilaka in radi bi se zahvalili komisiji za njihovo delo pri tem dosjeju. Predlog komisije bi zagotovil jasnost, kar se tiče mednarodnih standardov Tilak v evropskem kontekstu in za nas eh, je to zelo pomembno, smo namreč reševalni organ. Kar se tiče izvajanja mednarodnega standarda TILAK eh, v prvem stebru MREL-a, poleg tega pa bi imeli še zahtevo v drugem stebru, prav tako kot del MREL-a, je pomembno, da se eh, izognimo negativnim učinkom in upoštevamo druge institucije, ki imajo sistemske, eh, sistemsko prisotnost v Evropi. Vse je namreč eh, treba upoštevati na eh, enaki osnovi in svežen o MRL-u izpostavlja enaka pravila za vse institucije, ki so sistemsko pomembne uh, v Uniji. Strinjamo se s priporočilom eh, EBE, kar se tiče uh, obvezne eh, podrejenosti, seveda potrebujemo prehodna obdobja. Podpiramo pa tudi zahtevo v prvem stebru za druge sistemske institucije, eh, zahtevo, ki torej ne bi bila omejena zgolj na nekatere institucije. Mislim, da bi moral Evropski parlament prav tako razmišljati o teh zadevah. obenem je treba ohraniti oziroma zagotoviti večjo mero eh, fleksibilnosti, kar se tiče določanja ravni emrela, kakovosti emrela in lokacije eh, emrela. Eh, to je treba upoštevati v strategiji za reševanje, to je treba upoštevati pri rešljivosti institucij. Okrepljene so bile določene zahteve, to je res, nismo pa prepričani, da je bil to pravi korak. Zagotoviti je treba tudi, da Evropska unija upošteva mednarodne zahteve, to velja za 19 in 22 in pa za ostale predloge. Kar se tiče za uh, druge dele MRL-a e v drugem stebru, stebru uh, bo potrebna fleksibilnost in prehodno obdobje, uh, zagotoviti bo treba ravnoteže, tako da ne bomo imeli predolgega uh, obdobja uvajanja uh, v primeru uh, Eh, reševanja določene banke. Kar se tiče eh, hierarhije dolgov, se strinjamo z Daniel, prioritizirati je treba določene dosjeje in če želimo napredovati hitro, potem je treba zagotoviti eh, jasnost, kar se tiče podrejenih dolgov in to je nujno za to vrstne bančne institucije. Predlogi morajo biti robustni, ne smejo biti nejasni. Spoštovati treba nacionalne uh, pristope. Kar se tiče nadzora in predlogov za nadzor, uh, je to nekaj, o čemer se že nekaj časa pogovarjamo. Uh, obseg je uh, zelo pomembno vprašanje. Ne smemo biti preoski, zato ker na ta način uh, ne bo dovolj manevrskega prostora. Uh, Nasplošno pa SRB meni, da je treba ohraniti uh, eh, moratori na reševanje, za reševanje. Uh, vprašati se moramo tudi, kaj bomo naredili z moratorijem za nadzor. Težko bo po takšnem moratoriju ne uh, začeti reševanja. Če bosta obe prepovedi obstali, uh, potem bodo morali vsi uh, učinkovito sodelovati želimo uvesti tudi splošno eh, klauzulo o eh, državnih pristojnostih, zato ker bi bilo verjetno dobro, da bi harmonizirali pravila na evropski ravni, kar se tega tiče. Podpiramo tudi eh, prehodni predlog o različnih vejah organizacij kar se tiče zmanjševanja tveganja prek CR-a, CRD-a in BRRD-a. Eh, menimo, da bomo s tem zagotovili boljše delovanje bank, davkoplačevalci pa bodo še bolje zaščiteni pred eh, propadom eh, bank. Ne smemo ošibiti okvira za reševanje, ki ga imamo danes, ampak moramo izkoristiti priložnost, ki ga nudi predlog komisije in okrepiti ta okvir. Hvala. Now, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa so z nami še predstavniki oziroma dva predstavnika nacionalnih nadzornih organov. Najprej Erik Tedin, eh, generalni direktor pri Financ Expedicionen pri eh, švedskem organu. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala člani in članice odbora Ekon, hvala, da ste me povabili na to zasedanje, pri katerem je govora o uh, svežnju, o uh, zakonodaji za banke. Najprej bi se vam rad zahvalil za delo v parlamentu, hvala za popravilo tega bančnega sistema. Devet let po krizi so eh, banke bolje kapitalizirane kot pred krizo, bolje upravljene in naredile so veliko korakov v pravo smer, kar se tiče odpornosti. Nismo pa še pri cilju, nismo še rešili bančnega sistema. Dokončati je treba pomembne regulatorne reforme in eh, ta bančni sveženje je del uh, te zgodbe. Š na švedskem uh, pozdravljamo ta svežen, ampak menimo, da obstajajo težave uh, pri omejevanju nadzornikov, še posebej kar se tiče nadzora nad sistemskimi tveganji. Sistemska tveganja so bistvenega pomena za švedsko situacijo. Uh, in to je še posebej pomembno v svežnju, o katerem govorimo. Sedaj pa moja prva stran v predstavitvi. Fleksibilnost in harmonizacija lahko soobstajata, to nista uh, dva nasprotna pola. S harmonizacijo zagotovimo minimalne standarde, zagotovimo uh, predvidljivost in eh, dosledno obravnavo tvegan. Torej je torej način, da se uh, izognemo regulatorni arbitraži uh, oziroma uh, zniževanju standardov. Po drugi strani pa je fleksibilnost prav tako pomembna in potrebna, če želimo uvesti celovit, celovito identifikacijo tvegan, zagotoviti široko, eh, širok nabor orodij in upoštevati specifične situacije v specifični državi oziroma regiji. Flexibility. Fleksibilnost je povezana s tveganji, to je res. Vsi vemo, da obstaja eh, potencial za izkoriščanje eh, fleksibilnosti v nacionalnem interesu, ampak stroški za to so visoki in javni. In mislim, eh, da je bilo to tveganje preveč izpostavljeno včasih v razpravi. Tukaj vidite Eh, da ima Švedska poseben položaj, pa tudi vse ostale države imajo poseben položaj. Evropski eh, bančni sistem je zelo raznolik, eh, raznoliko izvajanje drugega stebra morda ni slaba stvar, morda je to zgolj nek odraz realnosti. Švedska ima največji bančni sistem, Eh, glede na število prebivalcev skupaj z Nizozemsko in Združenim kraljestvom v eh, evrosistemu in v primerjavi s Finsko, našo sosedo, eh, imamo trikrat toliko bančništva kot oni, dvakrat toliko kot Belgija in tveganja v švedskem sistemu, sistemska tveganja so po definiciji višja. Odvisni smo tudi od financiranja na uh, uh, debelo in uh, tudi to predstavlja določeno sistemsko tveganje. E SRB nas je že opozoril zaradi uh, uh, rasti posojil in uh, rasti uh, cen nepremičnin, uh, da moramo paziti na razvoj dogodkov. Vidite, da smo eh, v zgornjem desnem kotu. Ravno to eh, je pomembno z vidika fleksibilnosti. Vseeno pa je treba upoštevati različne situacije v različnih jurisdikcijah oziroma delih eh, Evrope. Če bomo upoštevali te posebnosti, bomo lahko bolje upravljali s krizo. Je pa res, da je treba upoštevati uh, prenos teh tvega na druge države. Nekatera vprašanja lahko uh, rešimo eh, z določbami za sistemska tveganja v drugem stebru, kar smo že počeli. In eh, predlog zakonodaje zmanjšuje te možnosti. Po mojem mnenju to ni dobro za uh, upravljanje s finančnimi tveganji v uh, naši državi, pa tudi v preostali Evropi. Naj zaključim takole fleksibilnost in harmonizacija morata iti eh, z roko v roki. Zakaj sem se odločil za tole fotografijo? Obstaja povezava med različnimi vremenskimi pogoji v Evropi, pojavi v Evropi in eh, raznolikimi bančnimi situacijami in eh, sistemi. Na švedskem zakonodaja od nas zahteva, da od 1. decembra pa do 31. marca vsako leto na avtomobilih eh, uporabljamo zimske gume in eh, to rešuje življenje. Mislim, da podobno velja tudi za bančno zakonodajo. Hvala. Hvala. Zdaj pa mi je v veliko veselje, da lahko pozdravim Eliso Ferreiro. Eh, pogrešamo vas tu, Elisa, ampak vem, da trdo in dobro delate kot članica odbora direktorjev na portugalski banki. Hvala. Ehm, rada bi vam povedala, da sem zelo vesela, da sem lahko tukaj eh, z vami in da z vami delim izkušnje iz portugalske banke oziroma iz odbora direktorjev, ko gre za bančni nadzor. Eh, sem tudi eh, članica nadzornega odbora, ki ga vodi Daniel. Bančna unija je bila zgrajena v kratkem času. In mislim, da je to res velik uspeh, ki ga je treba pohvaliti. Ne bom omenjala zdaj vseh posameznikov, ki so k temu prispevali. Daniel, Elke, Dominik, Andreja in drugi ter člani komisije. Vsem tem bi morali čestitati za ta res neverjeten uspeh. Čeprav je to velik dosežek, eh, pa trenuten pregled pravnih aktov eh, predstavlja priložnost, da okrepimo določene bistvene elemente eh, vsega tega. Določeni členi še manjkajo, to se je zdaj jasno pokazalo. In potrebujemo tudi stabilizacijske elemente v tem projektu. Nekateri smo se od vsega začetka bali, da uh, Eh, bo tega premalo. Če se vrnem na eh, primer gum, včasih se nam zdi, eh, da se vozimo z avtom, ki ima počeno gumo. In zaradi tega so potem možne nesreče oziroma delovanje ni tako tekoče. Bančna unija je bila ustanovljena na predpostavki makroekonomske obnove. Uh, situacija se sicer izboljšuje, ampak do te obnove še ni v polni meri prišlo. Dokaz pa je, da še vedno poteka razprava o tem, kako uh, se ukvarjati s temami, ki jih je sprožila kriza, za katere naprimer ni uh, ustreznih uh, mehanizmov reševanja oziroma možnosti za uh, rešitev. Zdaj imamo BRRD in pa uh, državna pravila uh, k temu. Eh, potem pridejo še eh, instrumenti za absorpcijo izgub eh, in pa drugi instrumenti. Poleg tega imamo nizke obrestne mere, visoko mero slabih posojil in vse to vodi v prenos premoženja in pa ogrožanje finančnega sistema. Nacionalne skupine skrbi so s tem povezane. E, ne gre za to, kje se locira ta finančna nestabilnost. Ni pa na voljo več zadostnih orodij za reševanje teh problemov. Mislim, da bi morali stvari bolje uskladiti. Če pogledamo podrobnosti, lahko vidimo, da nekaj elementov še manjka. Še vedno nimamo skupne varnostne mreže za e, deponente. E, niti nimamo skupne točke za enotni mehanizem reševanja. E, to pomeni, e, da imamo določene mehanizme za zmanjševanje tveganja, ni pa ukrepov za delitev tveganja oziroma porazdelitev tveganja. In tukaj bi morali previdno pogledati, kakšna so pravila grede dokapitalizacije 40 člen oziroma 32. člen imam tukaj v mislih in gospod Hökmark ve, o čem govorim. Potem še 44. člen, eh, pa tudi uh, eh, mreli. 8 eh, odstotni minimalni bail-in uh, imamo. Eh, in zaradi tega eh, enotni mehanizem reševanja ne deluje dobro. Poleg tega imamo tu še dodatne težave, ko gre za finančno stabilnost, ki eh, izhaja iz bank oziroma temelji na bankah, ki nimajo zadostne sposobnosti absorpcije izgub. Nimajo dovolj mrelo, torej skupne sposobnosti oziroma nimajo minimalnih zahtev za lastna sredstva in upravičene obveznosti to lahko uh, ogrozi uh, nadaljevanje uh, izvajanja ukrepov in pa v končni meri oziroma v končni fazi celoten finančni sistem. BRRD ni uh, v zadostni meri upošteval tega, da banke uh, ne bodo mogle izpolniti ciljev mrela uh, takoj, ko je to stopilo v veljavo. To pomeni, da uh, banke, ki se zanašajo predvsem na depozite, uh, da bo za nje zelo težko eh, izdajati instrumente, ki bodo ustrezali mrelu. Ali pa bodo to banke počele eh, z omejitvami dostopa do trga ali pa z drugimi omejitvami. Strinjam se s tem, da eh, izgube institucij morajo nositi ne javna sredstva, ampak delničari in drugi, ki so v to upleteni. Imamo instrumente, ki uh, jih omogočajo mreli, ampak treba je zagotoviti tudi ustrezno tranzicijsko obdobje za izvajanje. Treba je upoštevati tudi to, da mrele v Evropi zdaj širimo na vse bančne sisteme, v mednarodnem okviru pa eh, tlak velja samo za uh, sistemsko pomembne banke. Če pogledamo elemente stabilizacije uh, in naj povem, da ne bi rada zaključila eh, s tem, da ne bi pozvala k sistemskemu pristopu do eh, slabih posojil. Eh, v luči vsega tega, kar je povedal Andreja in pa drugi pred menoj, bi rada povedala naslednje. Potrebujemo stabilizacijske elemente, ki niso bili predvideni, zdaj pa jih tako zelo potrebujemo. Še enkrat bi se vam rada vsem zahvalila in upam, da bomo skupaj lahko dopolnili in še bolj uskladili uh, Eh, bančno unijo, da bomo dopolnili tiste elemente, ki še manjkajo in da bomo v končni fazi eh, prispevali nekaj k finančni stabilnosti in da bomo zagotovili pogoje za primerno posojanje in eh, da bomo tudi zaščitili deponente in pa potrošnike. Hvala za to razpravo, ki je res zelo potrebna. Hvala, Eliza. Mm, mislim, da niso samo gume počene, ampak včasih manjka celo kakšno kolo. Upam, da nam bo s časoma to uspelo eh, zagotoviti. Hvala vsem eh, govorcem. Predsedovanje pa zdaj za nekaj eh, časa prepuščam Kay Swinburne. Thank you very much. Um, we've just uh, redebated. Uh, hvala. Uh, tri minute bo dobil eh, vsak govorec, oziroma tako je pisalo v mojih papirjih. Uh, potem so mi rekli, da raje naj vsakemu dam dve minuti, ampak se bomo kar držali treh minut, ampak prosim, res se držite te časovne omejitve. Uh, šli bomo uh, po vrstem redu političnih uh, skupin. Uh, in uh, na koncu bo tudi možnost za druge govorce, če nam bo uspelo uh, se držati časovnih omejitev. Burkhard Balc je prvi v imenu skupine ELS. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem govorcem. V prejšnjem mandatu smo revidirali kapitalske zahteve, uvedli BRD in ustvarili tudi eh, enoten odbor za reševanje. Nekateri mislijo, da smo s tem dosegli bistven cilj. Evropski davkoplačevalce želimo zaščititi pred tem, da bi morali plačevati dolgove bank. Mislim, da se vsi strinjamo o tem, vendar sedanja situacija kaže, da ne mesto, da bi že ustvarjena pravila spoštovali, se iščejo izjeme. Zato želim eh, gospoda Labroja in oba, ki predstavljata nacionalne nadzornike, eh, še zlasti mojo drago prijateljico Elizo Ferrero, za vas imam naslednja vprašanja. Kakšno je vaše mnenje? Ali menite, da je zdaj bolje zaščiten evropski davkoplačevalec in kaj je treba izboljšati v predlogu komisije za to, da bi zagotovili uh, ustrezno raven zaščite in ali se vam zdi, da ni nujno, da bi morali ukrepanje nadzornih organov povečati in ne pa skrčiti, kot predlaga komisija. In potem zanima me še, kaj menite v zvezi z izjemami eh, v zvezi s Tilakom in še zdi se mi, da tudi glede podrejenosti nismo dosegli dovolj. <laughs> Hvala. To je bilo zelo učinkovito, Burhard. Zdaj pa Permož Beres v imenu skupine socialistov. Hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi vsem gostom. Rada bi samo spomnila, da je v tem svežnju tudi besedilo, ki ga danes ni na mizi in sicer uh, besedilo o uh, uh, bankrotu. Mm, vrnila bi se na vprašanje hierarhije, o čemer so govorili naši gostje. Rada bi pri njih preverila, uh, do katere, do katere mere se to vprašanje obravnava kot nujno vprašanje in ali to, kar je komisija predlagala, ko je dala na mizo to revizijo, eh, ali se vam zdi eh, nujen, hiter postopek eh, za to, kar je bilo predlagano. Zaenkrat to še ni povsem jasno, vsaj iz našega stališča ne. Potem pa zmanjševanje tveganj. Drugo vprašanje v zvezi s tem. Eh, zelo sem šokirana eh, eh, nad delom, ki je vključeno tudi v ta bančni svežen. Glavni cilj je zmanjšanje tveganja. In tukaj bi naslovila predvsem ESE. Mislim, da smo imeli zelo kratkoročen pristop do zmanjševanja tveganj. Eh, gospodarsko in ekonomsko tveganje v Evropi torej sploh ni obravnavano na primeren način. Imamo zakonodajo CRR, ki ne upošteva dolgoročnih učinkov eh, zunanje eksternalizacije, ki je povezana naprimer z emisijami CO2 ali pa z uporabo oglika. Eh, tukaj se ne upošteva dovolj eh, socialni, gospodarski in okoljski učinek. Eh, komisija je vzpostavila skupino na visoki ravni, ko gre za trajnost financ. Sprašujem se, ali ne bi bilo treba uporabiti zakonodaj, ki jo že imamo, zato da uskladimo finančno upravljanje in pa cilje za zmanjšanje tveganja, ko gre za gospodarsko oziroma okoljsko ali eh, energetsko področje. Potem imamo tudi eh, tako imenovano zeleno eh, in parjavo premoženje oziroma sredstva. Ali se ne bi morali vrniti na ta vprašanja tudi z vidika bank? Veliko vprašanj je bilo že postavljenih oziroma veliko trditev je bilo povedanih. Treba bi bilo razmisliti o tej proporcionalnosti, potem eh, harmonizirati tisto, kar je vključeno v CRR in CRD in uh, upoštevati to sorazmernost in jo sredotočiti na tri koncepte, velikost uh, in pa uh, samo tveganje, ki ga je pri vsem skupaj tudi treba upoštevati. Thank you, Pavanj. Um, my ECR colleague has been delayed at an ITRI vote, so I've just kolegice uh, oziroma kolega eh, ni, ker je zadržan v odboru ITRE. Eh, sama bom uh, prebrala zdaj tu izjavo. Gre za člen 29a in sicer moratori, uh, o čemer želi poprašati kolega. Uh, dve vrsti sta. Uh, eno se sproži pred reševanjem uh, banke, drugo pa. Uh, potem, ko neko inštitucijo že rešujejo tako, da se oceni vrednost sredstev in da se lahko oceni tisto, kar se lahko uporabi v postopku reševanja. E, naš e, poročevalec v senci odbora EKR ima nekaj dvomov v zvezi s tem, predvsem, kar, ko gre za uh, petdnevni rok. Uh, to naj bi privedlo do um, težav na trgu. Uh, potem do umika inštitucij in tako naprej. Zelo jasno je, ko neka inštitucija se znajde v težavah, eh, to, da se oceni tveganje oziroma izgube v petih dneh, pa je po drugi strani tudi eh, prekratek rok. Eh, v določenih primerjih potrebujemo šest mesecev, ne pet dni. BRRD eh, predvideva minimalno harmonizacijo in države članice lahko nacionalne kompetence razširijo in uporabijo tudi nadaljne moratorije, če si tega želijo. Zanimivo bi bilo slišati od eh, naših gostov, ali bi eh, te nove pristojnosti na področju moratorijev bile koristne, ali bi to lahko države kar tako uporabile ali bi se morali najprej posvetovati s komisijo. Eh, Kora je naslednja v imenu skupine Alde. Hvala. Pozdravljena, Eliza. Ta svežen eh, je namenjen predvsem temu, da se finančna kriza ne bi ponovila. Sama sem poročevalka za Fintech. Eh, mislim pa, da z tega stališča ne bi smeli pozabiti na prihodnost. Stališča Fintega si bodi si za mizo ali pa namenil. In eh, če banke želijo biti za mizo in ne na meniju, eh, potem morajo eh, vlagati predvsem v digitalne sposobnosti in pa software. Če si ogledamo software, vidimo tukaj problem enote, ki so locirane v Evropi. Za njih je software neka dobrina, ki jo je treba izvzeti iz temeljnega kapitala. Um, mislim, da zaradi tega prihaja tudi do nepoštene konkurence. V ZDA uh, eh, pa se to lahko uh, zapiše kot druga sredstva in tega ni treba izuzeti. In če to primerjamo z varovalniško industrijo, vidimo, da uh, eh, to vrstne uh, dobrine, uh, če Mm, se kot take upoštevajo, da jih ni treba izuzeti. Ali eh, mislite, da bi investicije v software morale eh, slediti istemu razmisleku? In če si ogledamo še Evropsko komisijo in pa njihove odločitve, ko gre za režime ekvivalentnosti, vidimo, da kapitalski režimi tretjih držav, ki ne zahtevajo kapitalskega izvetja za software, Eh, niso bili upoštevani. Po mojem mnenju to tudi ustvarja neenake možnosti. Končno vprašanje, ker še imam nekaj časa, pa je povezano z digitalnimi spretnostmi. V eh, času finančne tehnologije eh, ne gre tukaj samo za finančni sektor, ampak za uh, veliko tehnologijo na različnih področjih. Tukaj gre za uh, plačila. Ali to ustvarja uh, tudi uh, neko. Um,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 javne oziroma pripadati javnemu sektorju. Ti zakonodajni predlogi uh, so deležni skepticizma in pa zadržkov z naše strani. Eh, mislimo, da ni mogoče regulirati finančnega sektorja. Videli smo, kako je regulacija v preteklosti eh, bila neuspešna. Ampak ne glede na to, imamo številne zakonodajne komponente, ki so zelo kompleksne in mi dvomimo, da te komponente res uh, ustrezno uh, prispevajo k temu uh, oziroma k načelu uh, prevelik, da propade. Kako bomo zagotovili ljudem in zaposlenim, uh, da ne bodo bančne izgube šle več na njihov račun. To je tisto ključno vprašanje v času, ko vidimo, da se finančni sektor uh, spreminja in da je bančni sektor vse bolj koncentriran. Potem imam pa še vprašanje o telaku. Uh, ta eh, stopna izhaja iz številnih kriterijev. In eh, želim slišati mnenje v zvezi s tem eh, strani naših kolegov. Tilak eh, naj bi veljal za 13 sistemskih bank, sistemsko pomembnih bank v Evropi. Zanimajo pa me druge institucije, ki so prav tako sistemskega pomena. Ali ne bi tudi te morale imeti enakih zahtev oziroma nekih preventivnih ukrepov, ko gre za preventivno dokapitalizacijo? Pa naj povem, da se je to že izvajalo v Italiji, pa ni pokazalo na nesposobnost sistema, eh, ko gre za upravljanje z izgubami, predvsem ko gre za slaba posojila v bančnem sektorju. Ali je to načelo, ki bi ga morali uporabljati v prihodnosti? Eh, to bi spet vodilo v eh, družbeno kritje bančnih izgub. Eh, potem pa, kar se tiče stopne finančnega vzvoda in kalibracije, tukaj je vključenih veliko sredstev in rad bi slišal mnenje govorcev na to temo. Za gospoda Laborjoja imam eh, konkretno vprašanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o ustvarjanju novih ne eh, preferenciranih eh, eh, deponentov oziroma upnikov. Če, um, Sven Gigold v imenu skupine Zelenih. Hvala za besedo. Vesel sem, da te vidim tu, Elisa, čestitke za tvoje delo. In eno vprašanje, kar tako izate, poznaš naše delo, vedno smo podpirali dvojno strategijo zmanjševanja eh, eh, tveganja in pa porazdelitve tveganja. Ti si rekla, da porazdelitev zaenkrat ne deluje dobro. Kaj bi parlament po tvojem mnenju moral predlagati, zato da se okrepi eh, to, ta porazdelitev tveganja kot del bančne unije? Pa še za gospod Nui imam eno vprašanje. Hvala za vaše mnenje. Hvala tudi za konkretno uh, konkreten predlog, ko želite več Evrope pri tem svežnju. Eh, strinjamo se z večino točk, ki ste jih navedli. Rad bi vas uh, eh, zato vprašal naslednji dve vprašanji. Najprej tole. Ali mislite, da je potrebne več harmonizacije eh, na področju makroekonomskega nadzora in makroekonomskih nadzornih ukrepov oziroma instrumentov, ali lahko v parlamentu zagotovite konkretne predloge v zvezi s tem. Pa še nekaj. Predlog komisije je prišel brez uh, kvantitativne ocene učinka. Ne vemo, ali bo to res privedlo do zmanjšanja tveganja ali ne. Spremembe v drugem eh, stebru oziroma smernicah, eh, ko gre za drugi steber, Eh, to, da kapitalske zahteve se pretvorijo v kapitalske smernice, to je za SSM imelo učinek 155 milijard evrov eh, konvergence. Eh, zdaj so se nekdaj zavezujoče zahteve spremenile v smernice. Torej ne gre za svežen za zmanjšanje tveganja, ampak Eh, to lahko prinese tudi učinke povečanja tveganja. Ali bi nam lahko pomagali kvantificirati učinke za SSM, ko gre za različne ukrepe, ki so predlagani v tem svežnju? Pa še vprašanje za gospoda Andrejo uh, Enrija in pa za vas, gospa Nui, ali ECB lahko uh, poda lasne predloge v zvezi s tem, kako povečati proporcionalnost. Veste, da obstaja veliko kritik na ta račun. Uh, to uh, uh, krepi uh, neko radostojnost naših institucij. Če bi vaša institucija sama lahko podala predloge nam, zakonodajalcem, kako krepiti proporcionalnost, bi to bilo dobro. S tem bi povečali tudi podporo za bančno unijo, na katero smo lahko res ponosni. You, Sven, every... Hvala Sven in hvala vsem, da ste se držali časa. Zdaj pa za ENF, pa nam manj. Gospod Vali, želite vi besedo? E FDD. Hvala lepa. Dve vprašanji imam zelo na kratko. Prvo vprašanje za gospoda Laborjoja in sicer gre za preglednost. O tem smo se pogovarjali že z drugimi kolegi poročevalci v senci. Uh, ko gre za revizijo direktive o sanaciji in reševanju bank. Eden od problemov je diskrecijska pravica pri odločitvah enotnega nadzornega odbora. Opravka imamo lahko z sistemskimi bankami in določene vrste informacij morajo uh, biti razkrite. Po drugi strani pa nekatere morajo ostati prikrite, da ne povzročimo panike na trgu. Zanima me, po katerem obdobju informacije niso več občutljive in je možno informacije objaviti na pregleden način. Ali je to možno opredeliti? Je možno opredeliti časovno obdobje, po katerem je potrebno zagotoviti preglednost v zvezi s tem, kako ste prišli do neke odločitve. S tem bi spodbujali dobro prakso preglednosti pri takih odločitvah. Za gospoda Enrijo pa še eno vprašanje. Vsi zelo dobro vemo, da so špekulanti zelo zainteresirani za trg slabih posojil. Spomnimo se nekaterih kriznih situacij, nekaterih situacij, ki so privedle do prodaje svežnjev slabših posojil in prišlo je pravzaprav do razprodaje po zelo nizkih cenah. Po drugi strani pa smo videli, da so dobili pri prodaji veliko več kot pa so plačali za ta slabša posojila. Zato me zanima, ali lahko vzpostavimo sistem spremljanja, kaj se počne s temi slabimi posojili, zato da špekulanti ne bi mislili, da gre za enostaven plen, ki prinaša velike dobičke. Gre namreč za zelo pomembna vprašanja, tudi uporabo javnih sredstev. Izogniti bi se skratka morali, da bi špekulacije, prevzele preveliko vlogo pri obvladovanju slabih posojil. E Hvala lepa za e NF, pa na bonu. Um, ne, dobro, s tem pa zaključujemo prvi krok vprašanj. Vem, da je še kar nekaj vprašanj, tudi konkretnih, ampak predlagam, da je še nekaj vprašanj, da se držimo dveh do treh minut za vsakega govorca, ampak lepo prosim, ne imejte občutka, da morate odgovoriti na čisto vsako vprašanje. Upam, da bomo vsi skupaj morda uspeli eh, odgovoriti na ta vprašanje. Gospod Enrija. Ja, hvala lepa, že vnaprej se opravičujem za vsa tista vprašanja, na katera ne bom mogel odgovoriti. Začel bi zaščito davkoplačevalcev in eh, previdnostno dokapitalizacijo ter slabimi posojili. Ključno vprašanje tu je, da se lahko zgodijo situacije, ko banke niso propadle ali bi verjetno propadle, imajo pa bilanco polno slabih posojil in zato ne morejo servisirati svojih strank. Imajo nizko dobičkonosnost in ostajajo zato banke, ki slabo poslujejo v daljšem obdobju. V taki situaciji bi lahko namenili nekaj državne pomoči, da bi bankam pomagali v tem procesu. Ampak ključna stvar je ta, da morate to narediti po strogih merilih ki so zapisane v BRRD. Najprej delitev bremena, potem um, zagotavljanje cene, ki mora odražati realno gospodarsko vrednost sredstev in tako dalje. Skratka, mislim, da uporabe teh orodij ne smemo tolmačiti kot odstopanja od direktive o sanaciji in reševanju bank, pač pa gre tukaj za specifično uporabo te direktive v konkretnih okoliščinah. In to smo slišali tudi v zadnjem prispevku dejstvo, da imate veliko kupcev, 12-15 kupcev, to so podjetja, ki imajo specializirana znanja, prodajalci pa so zelo razdrobljeni. Zato bi tukaj bilo potrebno uravnotežiti prodajno stran in stran kupcev, da bi dosegli boljšo ceno za sredstva in da bi bil trg bolj učinkovit in uspešen glede hierarhije upnikov, preferenčni, nepreferenčni. Mi podpiramo to strukturo in EBA je to predlagala še, ko se je oblikovala direktiva BRRD, kajti vedeli smo, da imamo opravka z čezmejnimi krizami, z različnimi merili podrejenosti. Zato pozdravljamo ta predlog. Trenutno so trgi zelo likvidni in banke bi morale pospešiti prilagajanje strukture obveznosti, da bi spoštovale direktivo BRRD in gotovost v pravnem okvirju bi bila zelo dobrodošla. Zato to pozdravljamo. Glede sorazmernosti, da mi nameravamo dati predloge, mislim, da obstajajo tri ločena vprašanja. Eno je, da že imamo v sistemu veliko sorazmernosti. Danes je majna banka, ki opravlja najenostavnejše posle, mora spoštovati samo 10 odstotkov našega okvirja poročanja, tako da veliko je že prisotno. Pozdravljamo predlog komisije, da bi imeli neke vrste digitalni priročnik, ki bi omogočal bankam, da razumejo, kaj morajo one konkretno spoštovati. Zato ta predlog pozdravljamo. Potem je tu poenostavitev bremena spoštovanja zakonodaje, zlasti priporočanju. Temu smo se zavezali tudi mi. In potem so tu še dodatne plasti drugih organov, morda se moramo nekoliko bolje koordinirati. Tretja stvar pa je vprašanje, ali so morda področja, kjer zahteve niso primirne namenu za enostavnejše banke. Tudi to je treba še pregledati. Glede telaka, kot je bilo že povedano, menimo, da moramo zahteve prilagoditi sistemsko pomembnim inštitucijam, tudi v zvezi z drugim stebrom. Na tej točki pa bom končal. Hvala lepa. Gospa Nuj. No, my microphone. Uh, what is, uh... Kaj preprečuje zaščito davkoplačevalskega denarja? To, da tisti, ki se ukvarjajo z prodajo na drobno, ne vedo, da lahko izgubijo denar. Zato je potrebno več informacij in več komunikacije na tem področju. Evropska centralna banka podpira glede depozitov, o tem sicer ne bom na dolgo in široko zdaj, bo pa to vsebovano v besedilu, ki bo objavljeno, to sem skrajšala. Eh, tisti ki je postavil vprašanje predlagam da prebere to besedilo kar zadeva obravnavo neopredmetenih sredstev kapital mora absorbirati izgube in to nenehno vrsta elementov ki smo jih predolgo tolerirali recimo dobro ime tu se zdaj uvajajo neki odbitki do leta 2019, potem negativno, dobro ime in tako dalje. Podobno velja za vrednost informatike. To tudi ne absorbira izgub, ko pride do težav. Dejstvo, da morajo biti informacije javne, seveda potrebujemo preglednost, mi skušamo zagotoviti, da bi bilo čim več informacij javno dostopnih obenem pa ne moremo izvajati nadzora glede čisto vsake izmenjave. Seveda vsaka informacija ne sme biti javna, to bi preneslo več tvegan kot koristi. Kar pa zadeva tilak in kaj to pomeni za druge banke, v Evropi imamo MREL, to se mora izvajati sorazmerno, gotovo, kajti manjše banke so manj sistemske za trg, kar pa zadeva razmerje vzvoda. Mislim, da mora biti to čim bliže definiciji, ki so jo sprijeli v bazelskem odboru. Vsaka izjema zmanjšuje pomen te varovalke in preglednosti. In če obstaja potreba, da bi katere banke, kot so razvojne banke, naprimer, bile obravnavano posebej, potem je to treba narediti pregledno in te morajo imeti nižji vzvod, da bodo vsi vedeli, da imajo te banke nižji eh, vzvod. Zdi se mi, da je to boljše kot pa izjeme različnih elementov, kar pomeni nepreglednost nad situacijo. Ali obstaja prostor za Večjo harmonizacijo makroprevidnostnih ukrepov gotovo. Obstaja močna nacionalna komponenta, upravičeno, ampak mislim, da si moramo prizadevati za to, da bo več harmonizacije, zlasti države v okviru enotnega nadzornega mehanizma. Potem zahteve glede drugega stebra ali pomenijo večje tveganje. Ne vem, ampak to zakasnjuje trenutek, ko bomo lahko zmanjšali tveganje. Kajti mi moramo zahtevati spoštovanje smernic in to se lahko zgodi šele po razpravi o kapitalskem načrtu, šele takrat lahko sprememo nadzorne ukrepe. Ampak seveda to pomeni tudi, da se zniža ta sprožilna eh, raven. Sorazmernost, da, to je zelo pomemben element. Prepričani smo, da se mora to zagotavljati z granularnostjo, ne s pogostostjo poročanja, kajti banke so že razvile svojo uh, informatiko in skozi svoj sistem informacijske tehnologije pošiljajo poročila, to ne stane nič. Za nas pa je zelo ključnega pomena, da imamo dovolj informacij o bankah. Ampak seveda lahko pa naredimo nekaj več skupaj z EBO, zato da zmanjšamo granularnost eh, vseh tistih elementov, ki jih zahtevamo. Potem cene za slaba posojila. To je trg kupcev. Če imate na stotine eh, slabih izpostavljenosti, ki so na prodaj na trgu, potem tu prodajalci nimajo velike pogajalske moči in ravno zato kaže razmisliti o pobudu Ebe in Andreja Enrije, da bi imeli na evropski ravni nekega upravljavca sredstev. To ne pomeni kakšne solidarnosti, pač pa pomeni večjo pogajalsko moč pri, pri prodaji sredstev. So skratka načini, da se izboljša cena, da se izboljšajo pravni okviri v posameznih državah. Obstajajo tudi izven sodni načini, kako unovčiti zavarovanje. Trenutno je veliko negotovosti in veliko težav pri unovčevanju zavarovanja. Mislim, da se na tej točki lahko ostavi. Hvala lepa. Thank you. Um, we, we received um, several questions on... on, on... Več, več vprašanj smo dobili tudi v zvezi z ločenim predlogom. Kot je Andreja dejal, mi gledamo na ta predlog kot na predlog ločen od preostalega dela svežnja. Ampak po drugi strani, kaj pa spremembe za preostali del svežnja? Gre za nek nivo, ki ga uvajamo in ki zelo jasno govori o podrejenosti v času krize kako obvladovati krizo preko likvidacije ali sanacije. V bistvu so to edini dve možnosti. Skratka, ustvarja se nek nov nivo, ki nastopi v času krize, kajti to vlagateljem zagotavlja večjo jasnost in izboljšuje to raven MRL. In zato podpiramo predlog komisije, In naše mnenje je, čim prej tem bolje. Seveda pa to ne sme vplivati na rešitve, ki se že izvajajo ali ki se še bodo izvajale v kratkem. Skratka, tu je potreba potem, da se čim prej uvede ta raven, zato da ne bi bil, prišlo do prevelike zakasnitve pri uvajanju te mm, nove ravni. Glede moratorija. Predlog je sestavljen iz dveh različnih elementov. En za nadzornike, drugi za organe reševanja. Pet dni. In če to kombiniramo še s tem, kar že imamo v okviru direktive BRRD, pridemo do 10, 12 in tu je zadeve vsekakor treba razjasniti. Dejansko bi utegnilo biti predolgo, da bi ustavili vse aktivnosti v tako dolgem obdobju in med obema moratorijoma se pojavi vprašanje, kako bomo začeli to drugo obdobje na podlagi prvega, bo vmes kakšna prekinitev ali ne, to še ni jasno. In ravno zato smo že od samega začetka govorili, da se zauzemamo za moratori, za reševanje, ker bi nam to dalo več časa za začetek izvajanja ukrepov. Ne nujno tako dolgo obdobje, kot je predlagala komisija. In če bosta dva moratorija, bo potrebno močno usklajevanje med obema organoma torej organom za nadzor in organom za reševanje. Kar nekaj je vprašanj, tudi vprašanje obsega, če ne bomo pokrili zadostnega obsega na strani obveznosti, potem bo učinek moratorija zelo omejen. Potem vprašanja glede telaka za globalne sistemsko pomembne banke, Če se spomnite mojih uvodnih pripomb, močno podpiramo idejo, da bi vse banke, ne glede na to, katera orodja reševanja uporabljamo, vse te banke moramo imeti stebr ena. In vsekakor je treba razjasniti idejo o tem, da vse banke sistemskega pomena morajo imeti ta obvezen nivo v okviru prvega stebra. To pomeni, da moramo ohraniti prožnost in dodati steber dve brez prevelikih omejitev za te banke. Potem vprašanje kakovosti in podrejenosti je ključnega pomena in to je povezano tudi z drugimi temami, z novimi upniki morda bi lahko izboljšali kakovost po nizki ceni. In ne nazadnje, kar zadeva vprašanje, ki se nanaša na preglednost, kot je Daniel že povedala, na strani reševanja se srečujemo s točno istimi vprašanji. Ločiti moramo dvoje, fazo načrtovanja reševanja in schemo reševanja. Danes še nimamo primerov reševanja, zato se ukvarjamo predvsem s fazo načrtovanja. In imamo nekaj vprašanj predstavnikov industrije, ki govorijo o, o takojšnji objavi ciljev MRL-a. E Menimo, da to ni dobro v tem trenutku, kajte potrebujemo nek prehod. Pomembno je, da se bančniki zavedajo dejstva, da bodo s časoma morali vzpostaviti to dodatno raven MRL. Zato smo zadovoljni s publiciteto, da se bodo obveznosti izračunavale na podlage MRL, ampak trenutno morda še brez teh ciljnih vrednosti. In moram reči, da glede tega je naše stališče pozitivno. Hvala lepa, izvolite. Ja, par vprašanj, ki se mi zdi, da so relevantna za nas. Kar zadeva zeleno in rjavo izpostavljenost in trajnostno financiranje, potrebujemo rizični okvir, ki ga že imamo. Ogotoviti moramo, ali so banke upoštevale to, da obstajajo v njihovih izpostavljenostih tudi okoljska tveganja. Tipično se to dogaja, ampak to se mi zdi zelo relevantno vprašanje. Nekatera ta tveganja so zelo dolgoročna in tveganje je ponavadi, da je njihov pristop preveč kratkoročen. Nisem pripričan, da potrebujemo regulativo na tem področju, ampak mislim, da mora regulator vsekakor temu posvetiti določeno pozornost. Potem digitalna znanja in nagrade Industrija fintech je zelo obsežna na švedskem. Nisem pa še slišal, da naj bi bilo to vprašanje, da bi banke najemali ljudi iz industrije finteka. Namreč v bančnih predpisih so zdaj omejitve glede nagrajevanja, pa tudi kultura. Se mi zdi, da je v bankah drugačna in ponavadi banke plačujejo veliko več kot mi, ampak to je že drugo vprašanje. Potem interni modeli, vprašanje konkurenčnosti, pa tudi vprašanje tega, da se ne upoštevajo sistemska tveganja. Naši notranji modeli, so približno pet odstotni, tako da banke nimajo nobenih izgub, ko gre za rezidente in njihove nepremičnine, kajti naša stečajna zakonodaja, taka pet odstotkov pri takih velikih izpostavljenostih je prenisko. Zato smo dodali še kapitalsko zahtevo, delno pri drugem stebru zaradi sistemskega tveganja. In ponovno, to morda ni možno v bančnem svežnju, zato je zelo pomembno, da ohranimo to prožnost. In ne nazadnje še vzvod, ki je bil omenjen, nam je to razmerje prav, ampak obstajati mora potem neka varovalka, kajti vemo, da imamo opravka z tehtanim kapitalom, kajti sicer se lahko zgodi, da ne bo nobenega učinka. Tukaj imamo pravka tako z tveganimi kot netveganimi sredstvi. Z vidika tveganja ni enako, če imate opravka z neko, nekim zagonskim podjetjem ali nekim uveljavljenim podjetjem. Ne smemo uh, preprečevati eh, notranjim modelom, da bi se učinkovito spopadali s situacijo. Hvala lepa, Eliza Ferrera. Well, uh, Poskusila bom odgovoriti na več vprašanj. Eno od kritičnih vprašanj v tem trenutku so različne ravni oziroma različna prisotnost slabih posojil v sistemu. Ta problem ni enako akuten povsod ampak ne pozabimo, da nekatere jurisdikcije, kjer zdaj ni slabih posojil, uporabljajo sisteme, ki so jim pomagali rešiti situacijo pred letom 2013. Tako da znotraj istega trga imate zdaj banke, ki so bile očiščene že pred letom 2013 in pred BRRD, drugot pa jih je zakonodaja ujela nepripravljene in zdaj iščejo rešitve. Zahteve torej za dodatno čiščenje slabih posojil povzroča težave. Zaradi tega imamo ne enakomirne pogoje na našem trgu in to močno prispeva k zmanjšanju dobičkonosnosti bank ponekod. To pa je povezano še z drugim elementom, ta drugi element pa je zahteva po MRL-u. Če hočete rešiti neko banko, potem morate imeti možnosti za reševanje znotraj banke, ampak če je dobičkonosnost banke v tem obdobju zelo nizka, je to problem. In če imate znotraj bilance visoko raven slabih posojil, potem bo potreba po dodatnem kapitalu zelo draga ali pa te možnosti sploh ne bo, pa tudi konkurenca bo velika med tistimi bankami, ki si to lahko resnično privoščijo in tistimi bankami, ki bodo uničene samo zato, ker se bodo pripravljale za morda čisto redno likvidacijo in to je treba spremljati. Zato je ob prehodno obdobje zelo dobrodošlo in sama bi rada povdarila to, kar je povedal že Dominik. Potem, to, kar je omenil Sven. Sven, veselje mi je, da sva spet tu. Ampak v svežnju bančne unije praktično ni delitve tveganja, imamo zgor obvladovanje tveganja ampak delitev tveganja je na ravni nadzora reševanja, ampak to ni mehanizem za stabilizacijo, tu ni delitve tveganja. Gre za zelo tvegano okolje v tem trenutku. Najbolj kritične banke so verjetno tiste, ki so jih državljani dojemali kot bolj tradicionalne, bolj stabilne in torej manj tveganje najbolj standardizirane banke, če jih ne zajema poseben režim, kot so IPS-i ali kaj podobnega, te banke se srečujejo s tveganjem eh, tako imenovanega bail-ina, da bodo te banke morale reševati sredstva, kot so recimo depoziti, ali podobno. In to je pravzaprav najslabši način, kako lahko dosežemo cilj, o čemer je govoril tudi Burkhardt. To je najslabši način reševanja davkoplačevalcev, kajti to pomeni alternativne ukrepe in nekatere smo tudi spremljali, enostavno zato, ker ne veste, kako stabilizirati sistem, ker morate svojimi sredstvi reševati državljane oziroma depozite in vlagatelje, ki niso bili eh, zavarovani za to tveganje. In to zahteva zelo veliko uglaševanja, da ne uničimo celotnega svežnja, eh, pač pa moramo vedeti, da nova pravila, pravila državni pomoči, pravila od leta 2013, BRRD plus zahteve nadzornika za višjo raven kapitala plus zahteve organov za reševanje, vse to skupaj lahko povzroči ne nameravane učinke. In to je tisto razmišljanje, ki ga moramo upoštevati, da zadeve uglasimo in da damo dovolj prostora, da bo ta sistem lahko stabilno deloval. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem panelistom in eh, dovolila sem, da so se postavila vprašanja ravno zato, da smo zdaj dobili odgovor. Opravičujem se torej, ker nisem dala priložnosti večjemu številu poslancev, ampak upam, da boste imeli priložnost odgovoriti še kdaj. Sedaj pa drugi panel, ker bomo govorili o teh zadevah z vidika deležnikov. Opravičujem se že vnaprej, ker bom morda napačno izgovorila vaša imena. Najprej bom besedo predala Karlu Petru Šakmanu Falisu iz izvršnega odbora eh, Nemškega združenja eh, bank. Pet minut dobite, izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zahvaljujem se vam za možnost, da lahko sprovim o novi zakonodaji CRR, CRD, BRRD, SRMR. Zelo pomembno je, da se ta svežen zaključi, ampak zaključen mora biti zato, ker potrebujemo odmor od teh predpisov. Kajti videti moramo, kako se bo ocenilo izvajanje že sprejete zakonodaje, preden sprejemamo novo. Zato bi to spremljanje zakonodaje moralo biti začasno ustavljeno. Komisija je v svojem svežnju predlagala pomembne prilagoditve. Gre za prehodna obdobja na področju tržnih tveganj in tudi vzvod. In za financiranje evropskega gospodarstva je zelo pomembno, da se omogoči financiranje 1,5 milijona evrov, da se lahko financira majhna in srednje velika podjetja. Ne smemo pa pozabiti tudi kompleksno zakonodaje. Te ne smemo še povečati. CRR2 bi lahko privedla do tega, da bi sistemsko nerelevantne inštitucije bile obremenjene z velikimi obremenitvami, predvsem na področju trgovalne knjige to recimo vplivalo v Nemčiji na naš trg skladov in to bi lahko povzročilo preveliko obremenitev. To pa vpliva tudi na kompleksnost v odnosu cena tveganje. Zdaj pa prehajam na točko, ki se nanaša na majhne banke, banke z nizkim tveganjem. To je zelo pomembno za banke povsod v Evropi. Gre namreč za izvajanje predlogov v zvezi z sorazmernim reguliranjem. Evropski zakonodajalec je z Bazlom 3. 1. januara 2014 za 8000 inštitucij v Evropi sprejel predpise V odnosu 1-1 gre pravzaprav za enoten predpis za vse, to pa niso razmerno. Potem so tu še predpisi EBE leta 2016, 64 eh, zahtev EBE, ki smo jih morali izpolniti. In to pomeni veliko eh, birokratsko breme, zlasti za majhne finančne inštitucije z nizkim tveganjem. Oni imajo namreč visoke fiksne stroške izpolnjevanja zakonodaje. To je večje breme za nje kot za druge. Administrativno breme pomeni operativno tveganje za te inštitucije, ki so sicer, za katere je značilno nizko tveganje. Predlogi komisije niso primerni za to, da bi upoštevali večjo sorazmernost. Zato predlagamo, da bi vse inštitucije, ki so majhne in kjer je manjše tveganje, da bi jih sprostili, osvobodili nekaterih zahtev. Imamo druge sistemsko pomembne inštitucije in vsi tisti, ki to niso, bi lahko bili oproščeni nekaterih zahtev razbremeniti bi morali te inštitucije, predvsem upravnega bremena, ne kapitalskega in drugega poročanja. Skratka, sistemsko nerelevantne inštitucije bi morali razbremeniti. V Bazlu so predvideli pravila za velike inštitucije in zato teh predpisov ne smemo predvideti v razmerju 1-1. Seveda pa je tu še poročanje, sanacija, um, testi primernosti. Gospod predsednik, spomnil bi rad in odgovoril bi rad na vprašanja poslancev. Zdaj sem želel samo zelo na kratko urisati glavne probleme. Samo, če bo Evropa uresničila izvajanje sorazmernosti, bodo vse finančne inštitucije lahko ostale konkurenčne. Uh, pri BRRD in SRMR velja podobno. Majhne in srednje inštitucije ne potrebujejo enakih kapitalskih določb. Namreč Emrel in Telak, predpisi za nje morda niso nujni. In to mislim, da tudi v praksi ne bi bilo izvedljivo. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Naslednji je Frederik Udea. Kot vsi veste, je glavni izvršni direktor Societe General in pa tudi predsedujoči Evropski eh, bančni federaciji. Izvolite, gospod Udea, beseda je vaša. Galtieri, gospod predsednik Gualtieri, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, Rad bi povedal, da danes govorim kot eh, predsedujoči Evropski bančni federaciji in eh, ne kot eh, izvršni direktor Societe General. Rad bi izpostavil štiri elemente onkraj tega tehničnega, še kako potrebnega svežnja. Na te se bom osredotočil. Upoštevati je treba mednarodni razvoj dogodkov in zagotoviti enaka pravila. To je prva stvar. Eh, upoštevati moramo eh, razdrobljevanje mednarodne situacije, še posebej na to, kar se dogaja v ZDA, naprimer, eh, pa tudi Brexit je treba upoštevati. To še ne pomeni, da kot evropejci ne smemo iskati dobrih vsebinskih, robustnih mednarodnih sporazumov, ampak pri tem moramo biti previdni. Izogniti se moramo eh, scenarijem, ko eh, Evropa preveč vloži v predloge, ki so še vedno v pripravi. To je naša izkušnja pri eh, reševanju bank, kjer bi naj upoštevali mednarodni standard telak. Nekaj se moramo iz tega naučiti, tudi kar se tiče Eh, revizije trgovalne knjige, eh, zadeve še niso stabilizirane. Eh, učinek je nejasen in stabilnost oziroma uporaba teh instrumentov v velikih jurisdikcijah, naprimer v ZDA, je prav tako nejasna. Tako kot ocenjuje Bazel, so se, se obseg podvojil. QS 4 predeva 40 odstotno zvišanje. Bazel pa pravi, da je prišlo dejansko 80, do 80 odstotnega zvišanja. Eh, razmišljati moramo strateško o tej eh, smeri eh, dejavnosti na kapitalskih trgih, še posebej z vidika brexita. In zato bi moral ta odbor eh, preložiti te razprave, dokler ne bo jasnosti in gotovosti na globalni ravni. Drugi element je eh, uvedba bančne unije v realnem svetu. Eh, pravih prednosti integriranja bančnega sektorja še ni izpostaviti treba eh, sistemsko pomembne eh, banke in eh, minimalne zahteve, ki veljajo za lokalne jurisdikcije v EU. E Kriteriji so bili razširjeni za kapitalske zahteve, ampak v, prakti, v praksi še niso izvajeni. Naprimer, kar se tiče 50-odstotne ehm, kolaterale za banke. upoštevati je treba tudi razvoj dogodkov, kar se tiče bančne unije in uh, okvira za reševanje. Eh, hitro je treba postopati pri določenih reformah, naprimer hierarhija dolgov. Komisija je ta del uvrstila v ločen dosež, zato da bi hitro sprejela in začela izvajati te določbe. To je pomembno za to, da lahko industrija uh, izdaja uh, upravičene dolgove. Bančna federacija podpira ustrezno uh, eh, schemo za uh, tiste obveznosti, ki so, uh, katerih zahteve so modificirane. Na to IFRS 9 menimo, da je treba tudi tukaj postopati hitro, eh, zato ker bi naj ti standardi začeli veljati s 1. januarjem 2018. Četrtič eh, pomen rasti in eh, različne razsežnosti tega svežnja. Gre za podporo Eh, gospodarstvo Evropske unije. Upamo, da boste vi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta podprli predlog komisije, kar se tiče eh, podpore MSP-jem. Podpirati je treba tudi naložbe v infrastrukturo. Naj spomnim, da je večina eh, investicijskih projektov v promet, obnoljive vrije energije in tako naprej nekaj, kar izvajajo banke prispevati je treba tudi k digitalizaciji eh, evropskega gospodarstva. Banke morajo ohraniti svojo konkurenčnost. Primerjati se moramo z EDA, eh, kjer je programska oprema eh, prav takšno premoženje kot druge vrste opreme. Izpostavil bi še sporočilo podpredsednika Dombrovskisa. Evropa mora uh, Eh, doreči globalne standarde, to je res, upoštevati pa je treba specifičnosti evropskega bančnega sektorja. To je ključnega pomena, če eh, želimo ohraniti delovanje bančnega sektorja v Evropski uniji. Na vas je, da upoštevate učinek eh, vsega tega na financiranje realnega gospodarstva. Zagotoviti moramo konkurenčno okolje in konkurenčne finančne storitve, kar bo dobro za naše gospodarstvo. Hvala. Če... Najlepša hvala. Po najboljši meri se bomo uh, potrudili, uh, zato da bi čim prej sprejeli te določbe o kapitalskih zahtevah izpostavili, pa ste tudi pospešeno sprejemanje dosjeja o podrejenosti. Naslednji je Andreas eh, Treichel iz Erste Group. Najlepša hvala. Sem Andreja Strajhl iz Erste Group. Predstavljam bančno skupino eh, nekje na robu Evrope. Za nas, eh, ki živimo na robu, je vedno lepo, da se srečamo eh, s pomembneži iz Nemčije, Francije in tako naprej. Dobil sem seznam vprašanj, ki bi jih naj obravnaval kar se tiče eh, Emrela, eh, Tilaka in tako naprej. Glede na to, da smo največja maloprodajna banka v šestih eh, državah članicah, večina jih verjetno ne pozna, to je Romunija, Češka, Slovaška in vse te čudne kraje morda poznate, morda pa ne. Uh, Vse te države so v Evropski uniji eh, in sodelujemo z desetimi različnimi nadzornimi eh, organi. Od časa do časa eh, se lahko srečam tudi z eno ali drugo stranko in z ljudmi, zaradi katerih mi živimo. To se seveda ne zgodi tako pogosto, zato ker večino časa preživim s politiki in regulatorji vseeno pa mi je veselje, da sem tukaj v Bruslju. Ne bom se spuščal v dokumente, ki sem jih pripravil, zato ker bi vam rad povedal naslednje. Odlično je to, kar uh, počnete, samo končajte vse skupaj. Ni mi mar kako, ampak končajte to uh, uredbo, kakorkoli že, sprejel bom vse, kar boste uh, sami sprejeli, ampak prosim, uh, dogradite vse skupaj na to, ne spreminjajte pravil naslednjih deset let. To je moja edina prošnja. Na to pa imam še eno prošnjo, če dovolite. Prosim vas, da razmislite o tem, kaj ste naredili. Tudi mi moramo o tem razmišljati. Regulatori, politiki in banke v e, Evropi se morajo pogovarjati. To je dobro za vse. Ugotoviti moramo, če je bil e, cilj ki smo si ga zadali, eh, dosežen, če smo ustvarili blaginjo za vse v Evropi. To je naša naloga. Lahko eh, izpostavim moje izkušnje. Delujemo v regiji, kjer eh, veliko ljudi zasluži 300-400 evrov maksimalno na mesec. Zelo težko pomagamo pri ustvarjanju blaginje v tej regiji deloma zaradi nas samih, deloma ste zato krivi vi politiki in eh, deloma so zato krivi regulatori. Ne omogočate nam, da bi lahko ustvarili to blaginjo. Govorimo o posojilih, seveda. Na to socialno bančništvo. Ena od eh, nepričakovanih posledic našega dela je ta, da uničujemo socialno bančništvo glede na to uredbo, namreč ne morem posoditi enega samega centa nekomu, ki eh, nima ustrezne varnosti, ki nima uh, ustrezne kolaterale, ki nima ustreznega jamstva in za, za kogar nihče ne more zagotoviti tega jamstva. Nažalost pa nimamo alternativnih instrumentov za uh, te ljudi ti skladi tveganega kapitala ali pa socialnega kapitala, ki ga podpirajo vlade, to ni nič. To je drobiš. Potrebujemo milijarde, milijarde in milijarde, če želimo podpirati eh, ljudi, ki nimajo eh, nič, ki nam lahko ponudijo zgolj svoje delo, svoje srce in svoje, svojo vero v prihodnost. In to ni več eh, kategorija pri zagotavljanju posojil. Če tega ne boste spremenili, potem bo Evropa resnično zaostala za drugimi regijami v svetu, kjer eh, to počnejo. Zakaj? Evropa je družba, ki temeli na dolgovih. Dve državi v Evropi eh, imata kapitalski trg, to je Švica, ki nikoli ni bila v Evropski uniji in pa Anglija oziroma Združeno kraljestvo, ki zapušča uh, Evropsko unijo. Vse ostalo je nepomembno. Nemčija ima manjši trg, eh, Švedska, Španija, prav. V moji regiji ni takšnega trga, kapital, eh, kapitalskega trga in tudi ne bo ga v naslednjih 50 eh, letih. Kdo mislite, da bo financiral zagonska podjetja? Kdo bo financiral uh, socialna podjetja? Kapitalskega trga ni, zasebnih vlagateljev ni, banke pa se uh, vedno pogosteje soočajo s težavami pri zagotavljanju uh, teh posojil. Sedaj pa si pogledamo še ustvarjanje eh, blaginje oziroma premoženja za revne. Za tiste, ki eh, zaslužijo maksimalno 1000 evrov na mesec, ki lahko na stran dajo 50 evrov vsak mesec. Eh, kot regulatori, politiki in banke smo eh, celi generaciji evropejcev ukradli možnost, da ustvarjajo denar brez eh, tveganja. To je treba upoštevati. Poglejte si tole preglednico. Dosegel sem nekaj. Eh, česar uh, dosegli smo nekaj, česar se nismo nadejali. Uh, spremembe v zadnjih letih so bile dramatične. Srednji sloj v Nemčiji, v Avstriji, na Češkem, na Nizozemskem eh, je izgubil to možnost, da zasluži nekaj poleg tega, uh, kar zaslužijo v službi. Če uh, uh, vlagate v nemške obveznice, izgubite. Če vlagate v uh, avstrijske vrednostne papire, izgubite. Enako velja za češke obveznice. Ne morete več vlagati uh, na tej strani, ne morete zaslužiti nekaj denarja tako ob strani. Inflacija je sedaj višja kot pa donos teh obveznic in vsi smo odgovorni za to. Odrašča generacija, ki bo popolnoma drugače gledala na vrednost denarja, kot pa uh, smo to vrednost denarja uh, videli mi. Če imate uh, denar, če imate jamstva, potem dobite denar uh, za nič, In denar imate zgolj takrat, če ste dovolj bogati, da eh, tvegate. Drugače ne boste dobili ničesar, ne boste zasluženi ničesar. In to je ogromna sprememba. Eh, ne glede na to, če se odločimo za telak, za mrel ali pa za kakšen drug eh, sistem. Hvala. Sabin Timmers Jensen. Sedaj pa Sabin Timmers Jensen, glavna uradnica za tveganja pri banki Triodos. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste poskrbeli za večjo odpornost bank. Strinjam se s sosedom. Odlično bi bilo, če bi končno dokončali ta zakonodajni svežen. Banka Triodos ima eh, drugačen pogled na svet. Smo trajnostna eh, banka, Evropska banka aktivna v šestih državah. Eh, ukvarjamo se tudi z naložbami. Imamo 13,5 milijard evrov, eh, s katerimi upravljamo in eh, srečujemo se s strankami iz dneva v dan. Ta sredstva naših strank uporabljamo za to, da vlagamo v zelene hipoteke, v MSP-je in v zeleno industrijo. Eh, naša stopnja vzvoda je, oziroma naša stopnja je 19,8 odstotka, nikoli ne bila pod 13,8 želimo uporabiti denar za to, da ustvarimo gospodarstvo, eh, ki je eh, trajnostno, pametno eh, in socialno. Pozdravljamo predloge komisije, še posebej z vidika tistih elementov, ki so pomembni za družbo, naprimer podpora infrastrukturi, ki služi javnemu dobrumu in podpora MSP-jem. Eh, pomembno je tudi, da se izpostavlja sorazmernost. Kar se tiče eh, upravljanja streganji pri trajnostni infrastrukturi, eh, se strinjamo s temi predlogi, podpiramo takšne instrumente. S tem, ko nadziramo tveganja takšne izpostavljenosti, ubiramo pravo pot. Glavna razlika je ta, da mi upoštevamo tudi nekatere socialne vidike in učinkovne vidike s tem, ko bi upoštevali takšne kriterije, kot jih eh, predlagate, bi lahko upravičili eh, tehtano tveganje. Smo del realnega gospodarstva, naše stranke so del realnega gospodarstva in zelo blizu smo jim. Zato so eh, naši MSP-ji manj občutljivi na globalne šoke. Vidimo, da podjetniki, ki dobro skrbijo za svoje ljudi, za planet, uh, zagotavljajo tudi eh, dolgoročno dobičkonosnost eh, svojih podjetij, eh, pri čemer beležimo izgube v višini 30 bazičnih točk globalno gledano. Imamo 85 odstotni podporni faktor za MSP-je, zagotoviti moramo, da se bo denar posojal vsega, trajnostno, pri tem bi lahko uporabili podobne kriterije kot pri infrastrukturi in jih prevedli v posebno situacijo za MSP-je. Na to še vprašanje sorazmernosti rada bi spostavila, da sorazmernost nikoli uh, ne sme nadomestiti uh, nadzora. Uh, vse banke morajo upoštevati vzvod, solventnost, koncentracijo, korporativno upravljanje in tako naprej. Gospa Nui, se zaveda potrebe po sorazmernosti. In eh, za nas bi bilo zelo dobro, če bi to eh, eksplicitno izpostavili v dialogu z nadzorniki. Takšna situacija je pomembna, če se želimo izogniti sistemskim tveganjem. Sprejeti je treba dejstvo, da smo organizirani drugače, imamo drugačne izzive kot velike banke. Del tega dialoga eh, z nadzorniki je tudi dialog, med nadzorniki, mi, eh, med nadzorniki samimi. Včasih se soočamo namreč z drugačnimi eh, načini izvajanja v šestih državah, kjer delujemo eh, zaradi različnih situacij. Na to še vprašanje konkurence med našimi tipi bank in standardiziranimi bankami. kar se tiče naprimer eh, hipotekarnega portfelja, uporabljam eh, eh, tvegano stopnjo 35 odstotkov, kar je precej više kot eh, druge banke. Moje izgube pa so precej niže. In eh, vprašamo se lahko, če lahko na eh, ustrezno upravljanje s tveganji eh, gledamo kot nekaj, kar lahko standardiziramo, ko uvedemo enaka pravila za vse. Uh, trajnostno in socialno bančništvo je lahko uh, ustrezno urejeno, pri tem pa morajo nadzorniki seveda upoštevati eh, uporabo eh, pravil za sorazmernosti, pri tem eh, je treba razmišljati tudi o strezni silno usmerjenih podporni faktori. Hvala. Najlepša hvala, hvala tudi za vaše smiselne predloge v zvezi s hipotekarno politiko, o tem bomo še razmišljali. Sedaj pa Kristjan Stifmüller iz Finance Watch. Thank you, Mr. Najlepša hvala, da ste povabili eh, Finance Watch eh, na to javno predstavitev, gospod predsednik. Pozdravljamo, da bančniški svežen eh, upošteva mednarodne standarde in predlaga njihovo uvedbo v evropsko zakonodajo. Rad pa bi se dolo, dotaknil določenih argumentov, ki smo jih slišali. Kljub napredku bančni kapital še vedno ni na ustreznih rav, varnih ravneh. Eh, še vedno imamo en eh, bilijon eh, slabih posojil v tem sektorju in evropske banke niso dovolj kapitalizirane. Drugič, pravila za bančni kapital ne posegajo v hitrost rast gospodarstva. Zaenkrat to ni težava za evropske MSP-je tam, kjer ni denarja, kjer ni posojil, eh, so težave strukturne, naprimer zaradi slabih posojil, ne pa zaradi eh, ured oziroma pravil. Je pa res, da dobro kapitalizirane banke eh, zagotavljajo financiranje pod boljšimi pogoji kot slabše kapitalizirane banke. Tretjič, vprašanje prevelikih bank, ki so prevelike za to, da bi propadle, še vedno nismo rešili. Eh, državljani so spet tisti, ki morajo eh, plačati račune v višini eh, desetin milijard evrov. Uporabiti moramo rešitev, ki bo delovala. Sistemsko pomembne velike banke morajo biti rešljive. Zagotoviti moramo, da postane evropski bančni eh, sektor eh, zdrav in eh, donosen, brez da bi izgubili raznolikost in konkurenčnost v tem sektorju. Banke se morajo osredotočiti na to, da bodo tekmovale na podlagi svojih premoženj. Eh, svojega premoženja, imeti morajo boljše produkte, boljše storitve, ne pa, eh, da se osredotočajo na optimizacijo kapitala. In Finance Watch ima predloge z, eh, v zvezi z vsemi temi elementi. Finance Watch se zahteva, se zaveda, se upravičujem, uh, vprašanja bremena za manjše akterje, manjše banke. Po našem uh, mnenju si ne smemo prizadevati za manjšo granularnost, za uh, manjšo mero preglednosti, potrebujemo uh, jasnejše postopke, manj postopkov. Pozdravljamo predlog uh, EBE glede harmoniziranega uh, orodja za uh, upoštevanje pravil. Imeli bi lahko enotno točko za poročanje. Uh, Eh, kjer bi poročali zgolj enkrat. Želimo, da bi EBA dobila mandat za uh, razvoj uh, ustreznega statutornega računovodstva in uh, poročanja. Rešitve za manjše institucije morajo biti bolj raznolike. Upoštevati je treba tako kvantitativne kot tudi uh, uh, kvalitativne kriterije kombinirati je treba eh, kriterije absolutne in eh, relativne eh, velikosti in poslovnih modelov. Govoriti je treba tudi o režimu v drugem stebru, o smernicah. EBA in ECB sta že leta 2016 začeli z izvajanjem teh pravil. zahteve za eh, velike banke v evromočju so se v poprečju zmanjšali za 23 odstotkov. Parlament potrebuje najprej ustrezne eh, podatke in zato je treba revidirati regulatorno prakso, eh, pripraviti je treba oceno učinka, preden se takšne spremembe sprejmejo v zakonodaji. Spremeniti je treba tudi nadzorni podatke, Eh, režim, ampak pri tem je treba najprej revidirati eh, makro eh, nadzorni režim. Izogniti se je treba regulatornim vrzelim. Zakonodajalce pozivamo, da priložijo spremembe uh, sedmega poglavja četrtega uh, oddelka. Finance Watch uh, pozdravlja uvedbo zavezujočega uh, vzvoda, ampak stopnja vzvoda 3 odstotke uh, odraža zgolj uh, minimalni, uh, minimalski kapitalske zahteve prvega uh, reda. Potrebujemo višjo stopnjo. Uvedba okvira TILAK je pomemben korak naprej, če želimo, da bo reševanje delovalo. Ampak eh, noben tak okvir ni dovolj, če ga ne uporabimo takrat, ko je to potrebno. Še enkrat tako pozivamo k reviziji trenutnih eh, pravil za dokapitalizacijo, eh, previdnostno dokapitalizacijo. To je pomembno orodje za zagotavljanje delujočega okvira upoštevati je treba bazelske standarde, ne smemo posegati v mednarodno sodelovanje pri eh, eh, bančništvu. To lahko škodi prihodnjim pogajanjem. To lahko škodi tudi odpornosti in konkurenčnosti evropskih bank. Evropski bančni sektor eh, še ni v situaciji, v kateri bi lahko zmanjšali kapitalske zahteve. Zakonodajalce pozivamo, da pregledajo ovire, končujem, pravi eh, govornik. V eh, režimu za reševanje, EB, eh, se pravčujem, BRRD, pri tem je treba poskrbeti za sistem, ki bo deloval dobro. Hvala. Hvala. Zdaj pa začenjamo s prispevki naših kolegov. Gospod Karas začne, tri minute izvolite. Ja, Gospod predsednik, dame in gospodje, najprej se želim toplo zahvaliti vsem govorcem, da so prišli k nam po eni strani, po drugi strani pa tudi zato, da so nam predložili želo, zelo širok spektr svojih mnen. Danes smo slišali kar nekaj prispevkov, ki nam kažejo, kako zelo pomembno je, da, Delajo skupaj stroka in politika, ne pa da vsak opravlja svoje delo ločeno. Pogosto prihaja do podvajanja in imamo tudi neko območje, ki kaže, da včasih predpisi ne dosegajo svojega namena, ampak so celo kontraproduktivni, kot je povedal gospod Trajhl. Sorazmernost sama po sebi ni rešitev. Potem tudi upoštevanje dejavnika MSP-ja sama po sebi ni dovolj. Potrebujemo nek integriran pristop in zato sprašujem, kje so šibke točke v dosedanji zakonodaji? Kje so tiste točke, ki jih lahko spremenimo pri naši sedanji oceni, da izboljšamo pravni okvir? Skratka, kje so tista oska grla, kjer bi lahko karkoli spremenili? Zdi se mi samo, da zmanjšanje zahtev na podlagi predloga ne zadošča. Potem seveda srednja vzhodna Evropa. Zanima me, ali je ta drugačen nivo dejavnosti bank, ne na zadnje drugačna raven blaginje, ali je to upoštevano pri zakonodaji ali z drugimi besedami se ta realnost upošteva v zakonodaji in če ne, kaj je treba narediti. In tretjič, pojavi se vprašanje pri sorazmernosti, da nimamo nobene definicije. Vprašanje zgolj o dolžnosti poročanja, Seveda, zmanjšanje lahko prihrani stroške, po drugi strani pa imamo dvojno obveznost poročanja. In zmanjšanje obveznosti poročanja pri enem ne pomeni nujno zmanjšanje obveznosti poročanja pri drugem, morda ravno obratno. Zato moje vprašanje, kaj menite glede definicije manj kompleksnih inštitucij oziroma meril in kako naj bi izgledala definicija obveznosti poročanja in tudi kako lahko odpravimo šibke točke nekompatibilnosti in kaj menite o predlogu, predsedojoči prekinja, kaj menite o podatkovnih platformah na podlagi informacijske tehnologije, kako lahko te prispevajo. Pedro Silva Pereira. Hvala. Pedro Silva Pereira je naslednji v imenu skupine SND. Ja, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil našim gostom za vse njihove prispevke. Glede na časovno omejitev bom postavil zelo ciljno vprašanje. Eh, najprej glede eh, diskrecije. Eh, tukaj imamo eh, naše regulatorje, nihče jih ne sprašuje po eh, tej diskrecijski pristojnosti. Zdaj pa obravnavamo vse, ki so v igri, akterje in zanima me, ali je stopna diskrecija tukaj previsoka ali bi se morali bolj osredotočiti na vse, pravila, z jasnimi smernicami, eh, ali je tudi stopna fleksibilnosti zadostna. Kje bi morali zmanjšati eh, diskrecijsko pristojnost eh, reševalnih organov? Mm, potem proporcionalnost tukaj smo naredili napredek, administrativno breme je prepoznano, še vedno se ne strinjamo vsi glede granulacije oziroma orodij eh, za posodabljanje in poenostavljanje. Potem tudi eh, ni še točnega dogovora glede poročanja, ampak kar se tiče eh, samega reševanja in pa kalibracije zahtev mrel, me zanima, ali bi morali izvajati tudi izjeme, upoštevati naravo bank, upoštevati posebej manjše banke. Hmm. Mm, banke imajo različno naravo, ne izdajajo vse dolga in tako naprej. Nekaj več o tem bi rad slišal. Potem pa še eh, novi razred nepreferiranega dolga oziroma nadrejenega uh, dolga. Hm. Nekateri pravijo, da z ustvarjanjem eh, novega nacionalnega dolga eh, dajemo občutek, da bi samo ta eh, dolg bil sprejemljiv. Rad bi vprašal, ali je to poštena ocena ali pa mislite, da ta nova vrsta dolga uh, skuša olajšati urodje Bejlina, ne da ga uvira. Hvala. Thank you, uh, Mr. Ashley Fox. Gospod Ashley Fox. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem gostom za njihove predstavitve. Uh, zelo sem uh, z zanimanjem poslušal gospoda uh, Trajhla. Mislim, da je povedal veliko razumnih stvari. Mi, politiki, vse čas spreminjamo pravila. Potem pa se sprašujemo, zakaj bančništvo in posojanje ne deluje tako, kot bi si želeli. Mi bi morali eh, nehati spreminjati pravila in prepustiti sektorju, da eh, izvaja svoje dejavnosti. Zato se tukaj res strinjam z gospodom Trajhlom. 428F eh, pri CRR eh, govori o tem, da določene, eh, določena sredstva so med seboj povezana, vendar pa neka vrsta mm, sredstev ne ustreza temu. Tukaj imamo tudi obveznice, Imamo pa tudi zajanje na trgu z, z eh, trajanjem desetih let za krite obveznice. Ta uh, neusklajenost uh, bo privedla do uh, težav, uh, ko gre za dostop do uh, stabilnega financiranja. Imamo uh, določeno pasivo in aktivo, uh, Mm, in problem bo, ko se bo obdobje zmanjšalo na uh, manj od enega leta ali celo na šest mesecev. Ali se vam zdi eh, pomembno imeti uh, visoko kakovostne krite obveznice, uh, da bi te bile vključene v povezane obveznosti oziroma pasivo in aktivo? Uh, katere druge ukrepe bi vi še eh, prepoznali kot koristne, eh, eh, da se izognemo težavam na tem področju? Thank you, uh, Mr. Viegas. Gospod Viegas. Um primeiro, reparem em relação às declarações do Sr. Uh, Anderson odzval bi se na to, kar je povedal gospod Andreja. Seveda se moramo odzvati na posledice eh, finančne krize. Povzročile so jo špekulacije v finančnem sistemu in to je evropske davkoplačevalce stalo na milijarde evrov. Vodilo je tudi v masovno zadolženost držav članic. To pa je potem vodilo tudi v Eh, otežene eh, okoličine za življenje naših državljanov. In eh, težko zdaj sprejmem to, da se na nas gleda kot na krivce za to. Svojimi prihranki moramo plačevati za to. No, Zato res nisem mogel sprejeti vsega, kar je bilo povedano. Pa še en vidik je treba osvetliti in sicer. Eh, nadrejeni neprednostni dolg, kako bo to sploh delovalo? Kako bodo uh, eh, potencijalni potrošniki to uh, uh, kupili, to je treba narediti vse na posem transparenten način. Pa še vprašanje za gospoda Udeo imam. Gre za zaključevanje sporazuma iz Bazla oziroma bazelski sporazum. Ta naj bi v bančni sistem Evropske unije uvedel določene stvari, da bi ta postal nekonkurenčen ameriškemu bančnemu sistemu. Zanima me, kako Eh, bi to vplivalo na evropski trg? Ali obstaja tveganje, da eh, k nam začnejo prihajati ameriške banke? Potem pa imam vprašanje tudi za predstavnika iz Finance Watcha. Eh, slišali smo nekaj o preventivni dokapitalizaciji. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Rad bi pa slišal tudi vaše mnenje o spremembah, ko gre za makrobonitetni e, okvir, e, predvsem, ko gre za drugi steber. Predstavnici banke Triodos pa želim zastaviti naslednje vprašanje. E, hvala za vaše pripombe, ampak vse, kar ste povedali o tveganju, tukaj imam pomisleke, to je banka, ki deluje na trgu, Eh, in sicer z namenom, da podpira eh, MSP, je infrastrukturo in tako naprej. Kako upravljate s tveganji? Tako da spoštujete standarde, eh, ki so zapisani v zakonodaji. Hvala. Sven Gigold je naslednji, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej predstavnico Triodosa želim vprašati, to, ali imate predloge v okviru CRD in CRR v zvezi s tem, kako lahko zagotovimo to, da eh, se tveganja povezana z okoljem eh, in socialna tveganja in tako naprej, da se to bolje odrazi. Eh, v prejšnjem krogu je podobno vprašanje postavila kolegica Permož Beres. Gospod Rajhl, vam sem tudi pozorno prisluhnil. Eh, to, kar vi opisujete kot učinke na socialno posvojanje, je zaskrbljujoče. Katera konkretna posojila bi si želeli videti spremenjena, zato da se izognemo tem učinkom, ki ste jih opisovali? Potem pa se ne moremo prijeti temu, da bi podal še en komentar. V vašem govoru eh, je prišlo do eh, kontradikcije. Najprej ste rekli, ne spreminjajte ničesar več ampak eh, potem eh, ste pa nadaljevali z govorom o tem, kako je treba vse spremeniti. To ni bilo povsem dosledno. Nič od tega, kar smo do zdaj naredili, eh, ne zadeva oziroma ni tako, da bi moralo stati nespremenjeno. Zanima me, kako bi sistem lahko okrepili in vsega, dosegli boljše rezultate, ne da bi ogrozili stabilnost. V tržnem gospodarstvu ni eh, pravice, da bi imeli eh, donos brez tveganja. Tega ni več. In eh, to samo po sebi ni slabo. To pomeni, da bi tako nekaj zaslužili brez dela in brez sprejema tveganja. vem, da izginjanje eh, marže eh, predstavlja neko dramatično spremembo za finančno industrijo, ampak v tržnem gospodarstvu, bogatem s kapitalom, je to povsem naravno. Pa še gospod Šakman Falis, ali nam lahko pomagate bolje razumeti vašo definicijo? Eh, ustreznosti, eh, ko gre za manjše banke. Institucije naj bi bile eh, majhne in imele majhno tveganje, to ste rekli, ampak vaša definicija je potem vključevala tudi manjše institucije, ki sprejmajo više tveganje. Ne vem, ali ste tukaj bili koherentni. Ali nam lahko potem uh, navedete tudi spremembe, ki jih. Uh, Eh, želite videti pri našem delu, predvsem kar zadeva sorazmernost. Hvala. Ne vidim govorcev iz drugih političnih skupin, tako da imamo nekaj časa še za uh, uh, druge govorce. Peter Zimon je prvi prosil za besedo, potem gospod Hökmark. Dve minuti vsak. Hm, Zelo na kratko, rad bi se še enkrat vrnil na roke za poročanje. O tem smo malo slišali. Ne glede na to, za koga gre, treba je zagotavljati veliko podatki. Ti podatki so vedno zelo podobni, nikoli pa ne sto odstotno enaki. In zato napor, ki ga mora nekdo uložiti, je zelo velik. Niso pa to, kot rečeno, identični podatki. Kako se lahko borimo proti temu? In zdi se mi, da nimajo banke občutka, da nočejo zdaj nič več spremeniti. Mislim, da so nekateri prav obupani in upajo, da bodo dobili možnost, da enkrat pošljajo podatke, potem pa, da bodo različni nadzorniki te podatke jemali od tega enotnega mesta. Zato bi rad slišal izjavo, ali je to možno in če ne, zakaj ne. Gunnar Hockmark. Gunnar Hockmark. Hvala. Sam bi se vrnil eh, na izkušnje pri izvajanju BRD-ja in kako zdaj gledamo na to, oziroma kako bo prihodnje. Nekaj komentarjev bi rad slišal v zvezi s tem, kako vi gledate na porazdelitev odgovornosti med eh, nadzornimi organi in reševalnimi organi, organi za reševanje. Nekateri se odločajo o Marelu, drugi pa presojajo, ali so kapitalske zahteve zadostne. Tukaj obstaja tveganje, eh, uporabljala se je beseda holistično, eh, ampak tu imamo različne perspektive in mogoče tudi iz tega izhajajo določene težave, o katerih smo prej govorili. Kot ste vi rekli, gospod Trajhel, na obrobju Evrope. Dobro bi bilo slišati vaše komentarje, ali je to pravi način porazdelitve odgovornosti, ali dosegamo tisto, kar bi morali. Obstaja tveganje, da banke z visoko ravnjo eh, lastnega kapitala, da bi morali prevzeti večjo stopno marela. Um, ehm, ampak to, na to se gleda z različnih perspektiv, tako da me zanima to mnenje. No, sam bi rekel, da to ne bi bila manjša sprememba, eh, če bi se začeli s tem problemom ukvarjati. Hvala, gospod predsednik. Ni zakaj. Ni bilo drugih prošen za besedo v tem krogu, tako da bom kar prosil naše goste, da v istem vrstnem redu odgovorijo na zastavljena vprašanja. Ali lahko prosim jaz začnem, pravi gospod Trajhl, in potem prepustim besedo Frederiku uh, ali pa gospodu Šakman Falisu. Rad bi se samo odzval na zadnje vprašanje. To je res problem. In ni jasnega ločevanja med reševanjem in nadzornimi dejavnostmi vidimo, da se določene naloge eh, prekrivajo, eh, tudi kompetence se ne ločujejo jasno, ko gre za različne evropske organe, eh, tudi ne za reševanje na makro ali mikro ravni. Ne želim ničesar predlagati, ampak ker ste vsi tu zbrani, mislim, da bi EBA se morala osredotočiti na postavljanje standardov. EBA igra pomembno vlogo oziroma morala bi jo igrati, pri usklajevanju eh, poročil, potem reševanju na mikro in makro ravni. EBA bi morala biti vključena tudi v postavljanje kriterijev glede nadzornih praks in medijacije. Jasno ločevanje bi moralo nastati med operativnim nadzorom in pa zakonodajnimi temami. Tega zaenkrat nimamo. Mm, ta svežen BRRD, CRD in CRR še eh, eh, zabrisuje to mejo. Mi bi radi poznali jasno svoje odgovornosti in eh, radi bi, da tema poenostavitev postane veliko bolj pomembna. To je res pomembno in frustriro, frustrirajoče je, da izvajaš dejavnosti v Evropski uniji, v šestih državah naprimer, in upoštevati moraš eh, oziroma opravka imaš z desetimi nadzorniki. Potem imamo pa še druge eh, tako imenovane watchdoge, ki nas eh, vse čas spremljajo. Sam bi bil zadovoljen z enim nadzornim in enim organom za reševanje. Tudi če bodo trije, bom to preživel, ampak ne več kot to. Eh, lepo prosim. You, Hvala. No, zato se ukvarjamo z bančno unijo, zato da bi, da bi jo izboljšali. To že predolgo traja, pravi gospod Trajka, že osem let. No, eh, mislim, da je bilo to. Uh, zelo hitro eh, vzpostavili smo enotni mehanizem reševanja. Vem, da še določene stvari manjkajo. Gospod Šakman Falis je naslednji, izvolite. Hvala lepa. Zlasti vprašanje glede uporabe sorazmernosti v celotni Evropi. Najprej, največjo operativno breme je breme poročanja. Po študiji opravljeni v Nemčiji, zauzame poročanje 60 do 70 odstotkov celotnega časa namenjenega za tako imenovani back office. 100 delovnih dni letno to predstavlja. Torej, to vpliva na poslovanje majhnih inštitucij, inštitucij z nizkim tveganjem, zelo pomembno. Vprašati se moramo, Kako se pa uporabljajo te informacije? Uporabljajo se za nadzor finančnih inštitucij. 99 odstotkov informacij o skupnih lastnih sredstvih nastane samo iz osmih odstotkov informacij. Torej teh 8-9 odstotkov potrebujemo, da dobimo dobre informacije. Potem izven poročanja pa bi potrebovali še poenostavitev. Informacije, ki se ne ukvarjamo s kapitalskimi trgi, ne potrebujejo toliko objav. Potem, za majhna in srednje velika podjetja ne potrebujemo toliko pravil o odobritvi. Potem tam ker imamo majhne upravne odbore in nadzorne svete, tam ni zapletenih struktur, kjer bi vsi člani morali biti zastopani v nadzornem svetu. Potem pri preverjanju nosilcev mandatov, tudi tu je pri preverjanju možno opraviti preverjanje ex post, torej naknadno, ne pa naprej. Potem pri načrtovanju saniranja tudi tu potrebujemo eh, so razmernost. MRL recimo ni potreben za majhne inštitucije, ker se uporabljajo nacionalna pravila eh, insolvenčnosti, ne pa tako kot v velikih državah. Potem obvezno sporočanje sem že omenil in potem majhne inštitucije z nizkim tveganjem. ne bi smela uporabljati tistih pravil, ki jih je Bazel namenil večjim globalno pomembnim akterjem. To pa se v Evropi uporablja kar za vse. Menimo, da s tem, če bi upoštevali ta pravila, bi lahko celo izboljšali zagotavljanje posojil realnemu gospodarstvu. Hvala, gospod Udeja, izvolite. Hvala. Nekaj vprašanj bi pokomentiral. Najprej, kar se tiče eh, sorazmernosti. Tukaj bi rad povedal, da eh, banke nadzoruje SSM in da smo zdaj v novem krogu eh, poročanja. BCBS 239 je to. To je zelo zahteven projekt, ko gre za poročanje in granularnost proporcionalnost bo tu tudi upoštevana. Potem, eh, kar se tiče eh, proporcionalnosti, tukaj ne gre za tveganje, ki je bilo povezano samo z velikostjo. Eh, veliko število problemov je povezanih tudi z majhnimi bankami, s preprostimi bančnimi modeli. Rad bi z vami delil naše izkušnje. V Franciji smo izdali posebno zakonodajo, Eh, za ustanovitev tega posebnega instrumenta. Naša politika ni, eh, da eh, delujemo neposredno z našimi maloprodajnimi akterji, ampak da imamo tudi umestnike, posrednike. To je precej dobro potekalo zaenkrat in novo kategorijo instrumenta smo že izdali poleg tistega osnovnega kapitala v okviru prvega in drugega reda. Potem, kar se tiče Bazla, tukaj bi povedal tudi nekaj o modelih. Eh, zdaj poteka razprava o Bazlu 4, da bi prišlo do tega dodatnega pregleda eh, stvari, ki smo jih že proučili. Eh, no, nas je zelo skrbelo, da Eh, ista pravila, ki včasih niso dobra, veljajo za zelo različne sisteme, ko gre za financiranje eh, gospodarstva v Evropi in v ZDA. To bi prineslo zelo različne posledice, kar se tiče eh, hipotek. No in tukaj to zadeva vse majhne in velike banke. Ko imaš v ZDA dva velika. Sesalsa. salsa. ki eh, eh, to eh, potegne, da potegne ta tveganja ven. Pri nas pa imamo drugačno ureditev in zato učinki potem niso povsod enaki. Zato je tudi pomembno, da pravila naredimo taka, da bodo primerna za določen kontekst. Še vedno banke financirajo gospodarstvo v veliki meri. Naj dam še en primer. Na začetku našega predloga smo želeli financirati podjetje prek eh, kolaterale eh, oziroma financirati letalo. Eh, morali smo potem zahtevani kapital pomnožiti z devet. Zdaj ni eh, nobene legitimnosti, ko gre za izgube. In eh, bolje bi bilo eh, financirati neposredno to letalsko podjetje. Skušali smo razložiti vse te posledice, do katerih bi prišlo in uh, Eh, če bo Bazel 4 eh, oblikovan na napačen način, bo to tudi imelo slabe posledice. Bolje je sploh ne imeti dogovora, kot pa imeti slab dogovor. Potem eh, še v zvezi z modeli. Kakšni so modeli? To je način, kako učinkovito odraziti Eh, določeno tveganje oziroma posojilo, pri tem, da se upoštevajo tudi pretekle izkušnje, do kakšnih izgub je v ciklu prišlo tekom dobrih in slabih časov. To je treba upoštevati v modelu in eh, stvari skalkulirati. Če uporabimo to napredno metodologijo, je to zelo koristno, eh, ker na ta način tudi lahko bolje opredelimo tveganje. SSM eh, bo še naprej moderniziral te modele in jih harmoniziral. Ne bomo se igrali s temi modeli, ampak mi podpiramo napredno metodologijo v takih primerih. Potem eh, še eno vprašanje, ki je bilo zastavljeno eh, na SFR. No, na to nimam takošnjega odgovora, treba bo pregledati. Eh, povprečno stopno in tako naprej in eh, zagotoviti, da bo vse skupaj delovalo, da bo smiselno. Vaše vprašanje kaže na to, kako je vse skupaj kompleksno. Kompleksna pravila imamo. Eh, imamo LCR, potem stopno finančnega vzvoda in tako naprej. Pri vsem skupaj treba zagotoviti doslednost, ko gre za tveganje in pa ustrezno obravnavo. Uh, Hvala. Gospa Savinti Mersjansen. Um, uh, hvala. Rada bi se odzvala na dve vprašanji. Uh, kako mi upoštevamo različne kriterije pri posojanju in kako definiramo sorazmernost. Najprej prvo vprašanje. Mi, ko dobimo prošlo za posojilo, eh, pogledamo najprej posojili kriterije. Eh, mislim, da teh stvari ne bi smeli eh, zapletati. Ti kriteriji so trojni. In zato se naša banka tudi imenuje triodos, zaradi treh kriterijev. Vedno najprej pogledamo, ali podjetnik razume svoje podjetje, svo, svoje posle, ali verjame v svojo idejo, ali bo uh, sposoben to uresničiti. Tukaj gre za samo osebo. Potem drugič, vedno pogledamo, kako ga podpira lokalna skupnost, ali uh, ljudje okrog njega podpirajo to idejo, ali s tem prispeva tudi k socialni. Uh, Eh, kulturi, okoljskemu napredku in tako naprej. In eh, ali ta projekt res ustreza tistemu okolju. Potem pa še eh, pregledamo tudi to, ali ima ta podjetnik možnost uspeti, ali ima možnost doseči nek dobiček. To so tri posojilni kriteriji, ki jih upoštevamo. Vedno je vse skupaj povezano z nečim, kar mora biti relevantno za družbo. Šele ko podjetnik izpolni te tri pogoje, Eh, začnemo z oceno tveganja, imamo kvalitativne in kvantitativne ukrepe. In eh, bolje, ko naredimo to oceno, eh, manjše so kapitalske zahteve. Za nas je to nek razumljiv način, kako obravnavati MSP-je. Potem pa sorazmernost. Sorazmernost je vedno povezana s kompleksnostjo, vedno se nanaša na majhne banke. In eden od glavnih izzivov za majhne banke je, da je manj eh, ljudi, eh, ki morajo praviti isto delo. In za nas bi bilo res eh, pomembno, da bi imeli dialog s pristojnimi organi. Torej, da bi govorili o proporcionalnosti, da bi jo naredili eksplicitno, ne da se samo nekaj razvija v teoriji. mogoče bi to lahko vključili tudi v CRD. Še ena stvar, ki bi nam pomagala, je, da bi imeli pravočasne napovedi inšpekcij in pa poročanja. Dobro bi bilo, eh, če bi lahko to uvrstili v svoj urnik. Potem pa še uh, lažji set uh, pravil. Ne gre tukaj za. Uh, uh, sama pravila proporcionalnosti ne smemo izvajati na račun eh, previdnosti, ampak eh, mislim, da bi vse skupaj moralo postati manj, manj kompleksno. Zelo koristno eh, za nas je govoriti o tem, v naši pisarni dva delata na uh, področju Bazla. E, to sta dva posameznika, ki imata ogromno znanja, ampak e, težko e, predelata na tisoče strani tehničnih standardov in drugih pravil. In proporcionalnost bi morali upoštevati, ko gre za količino uredb in pravil. To bi bilo za nas zelo koristno. Hvala. Thank you, Christian Stiefmüller. Še Christian Stiefmüller, izvolite. Nekaj vprašanj je bilo naslovljenih name. E, prednostna dokapitalizacija, s tem bi začel. Kakšen je moj pogled na to, oziroma naš pogled pri Finance Watchu? Mislimo, da ne bi smelo biti e, e eksplicitnih klauzul za e, izjem oziroma izhod iz tega. Mislim, da je to nasprotno Eh, samim dokumentom v zvezi z BRRD, imamo tudi ukvir za TELAK in MRL, da je oblikovan tako, da se izgube absorbirajo in sicer na učinkovit način strani tistih upnikov, ki eh, to najlažje naredijo. To so profesionalni, institucionalni investitori. Eh, tvegani instrumenti, eh, ki pridejo v roke maloprodajnim investitorjem, ki ne morejo oceniti tveganja, to eh, tukaj je jasno, da prihaja do problema pri prodaji in s tem se bo treba ukvarjati. Poleg tega je treba zaščititi maloprodajne investitorje. Številni instrumenti, ki zahtevajo bail-in, morda niso primerni za eh, to vrstne investitorje in organi bi to morali upoštevati. Potem pa še makro in mikrobonitetni okvir. Mi se strinjamo, da standardi eh, za eh, oziroma mikro in makro bonitetni standardi bi morali biti predmet obravnave, nadzorni organi so že ukrepali, ko gre za uh, mikrobonitetne uh, standarde. Zakonodajni predlog zdaj vključuje tudi precej stroge omejitve glede svobode regulatorjev, ko gre za upravljanje z določeno vrsto tveganja. Istočasno pa na makrobonitetni ravni uh, In tukaj eh, se nanašam na eh, nedavno študijo, ki je bila izdana pred nekaj tedni strani SRB-ja. Izvajanje makrobonitetnega režima in orodij po državah članicah pa je še vedno zelo raznoliko. In eh, revizija makrobonitetnega okvira na ravni EU zdaj poteka. Mislim, da obe strani tako makrobonitetni kot mikrobonitetni okvir, kot tudi pravila iz drugega stebra. Vse to, torej ta pravila govori o tem, kako bi regulatorji morali uh, ukrepati, mislim, da vse to mora biti predmet obravnave in sicer uh, na uh, eh, enkraten način in na enak način za vse. Uh, Eh, strinjamo se z večino tega, kar je bilo povedanega o poročanju. Eh, veliko manevrskega prostora je, da se to breme olajša. Mi pa bi se upirali oziroma bi zavrnili kakršnokoli misel, da proporcionalnost eh, mora privesti do zmanjšanja previdnostnih standardov in načel. Kar pa se tiče mrela, um, Eh, to je že vključeno v režim uh, eh, BRRD. Kalibracija mrela v BRRD uh, eh, je povezana s tem, kako uh, nek organ predvideva uh, to reševanje oziroma sanacijo banke. Včasih pride do likvidacije, potem v tem primeru sploh ni potreben mrel. Uh, In to je že tudi vključeno v ustrezen okvir. Hvala. Moramo pozoriti na razliko eh, med Bejlinom in pa eh, delitvijo vremena. In mm, tukaj se sprašujemo, kakšna je ta razlika. Nekaj vprašanj je še bilo tudi za naše nadzornike. Nekaj minut eh, nam bodo tolmači še dali na voljo, tako da mogoče en komentar še k mrelu, mogoče preden uh, eh, nadzorniki odgovorijo, ker so oni že imeli dovolj časa prej. Please, really minute, yeah, ready, Gospod Trajka, res samo eno minuto dobite glede uh, mrela. Povsem se strinjam eh, s tem, kar je bilo povedano. Preveč diskrecije je, ko gre za reševanje in uh, preveliko ločevanje z nadzornimi dejavnostmi. Tukaj ni zadostne jasnosti, ki pa bi jo potrebovali. To zelo vpliva na poslovne modele, ali imajo en uh, uh, eno vstopno točko ali več. In če določimo več vstopnih točk za institucijo, ki ima maloprodajne banke na šestih lokacijah, ne vem, kakšne posledice bi to prineslo za model. In tukaj uh, morajo predstavniki reševanja in nadzora najti skupno stališče. Hvala. Andreja Enreja. No, odzval bi se na vprašanje Petra Simona. Glede eh, frekvence, eh, tukaj se strinjam z Daniel, predvsem, ko gre za poročanje o likvidnosti. Tukaj nadzorniki ne morejo ostati eno leto. Eh, ne poznamo likvidnostne situacije banke. Če bodo te zahteve prišle s frekvenco enega leta, potem se bo vse skupaj ukrepilo in bo to predstavljalo še večje breme. Mislim, da smo že dosegli pri skupnem okviru za poročanje veliko um, uh, več uh, doslednosti in ponostavitev. V tem skupnem okviru za poročanje uh, imamo že uh, integriran sistem skupaj z SSM in SRB. Uh, Eh, institucija pošlje to eh, SSM, potem oni pošljejo nam. In, eh, torej velika integracija že obstaja. Kar pa ne deluje, pa je to, da obstajajo poleg minimalnih oziroma osnovnih zahtev še veliko dodatnih zahtev. In to potem sproži statistične potrebe, zahteve in tako naprej. V ZDA so v 80-ih letih eh, vzpostavili nek eh, federalni svet za eh, proučevanje tega področja. Tam se vsi organi zberejo in se dogovorijo o enotnem setu zahtev za poročanje in potem mm, ta en organ to določi in to vsem posreduje. Mislim, da če bi imeli tak način tudi mi, bi bilo to zelo dobro. Potem pa še eh, aktiva in pasiva. To ni bilo predvideno, ta izjema ni bila predvidena v naših priporočilih. Eh, če imamo različne eh, lastnosti, eh, bi to moralo biti pokrito v stabilni stopni. Naše priporočilo v zvezi s tem bi bilo, da se to poveže z eh, EBI oziroma z našo eh, eh, organizacijo EBO. Treba je pogledati, kdaj so um, ta sredstva povezana in kako vse skupaj uskladiti v trenutnem okviru. Eh, no, harmonizirana kategorija ne, nadrejenega neprednostnega dolga. Tukaj bi rada povedala, da podpiramo tudi um, preferenco, um, splošno preferenco deponentov. Eh, eh, olajšati bi morali bail-in in organi reševanja, mislim, da bodo zdaj eh, lahko bolj sposobni za takšno reševanje drugih instrumentov. To je nekaj, kar je zelo pomembno za maloprodajnike. Put imamo tudi uh, določeno načelo in uh, prednost za deponente bi uh, olajšalo reševanje, ga naredilo bolj učinkovitega. Uh, na FSR imamo še, strinjamo se s priporočili EBE iz decembra 2015 in v skladu s temi poročili samo tiste krite obveznice, ki uh, gredo skozi organe, bi morale. Uh, biti deležne izjeme eh, na SFR. Vse druge obveznice pa bi morale biti vključene v NSFR. Hvala. Thank you. Hvala. Še kdo drug? Samo v eni sekundi bi se rad vrnil na to vprašanje, ki ste ga postavili, gospod Hkmar, glede interakcije med nadzorniki in tistimi, ki rešujejo banko. Predpostavka je ta ideja, da uporabljamo odločitev um, Bel-Ina za odprto banko, torej solventno banko. Gre za dokapitalizacijo banke in res je, obstaja povezava med pričakovanji nadzornikov pred vikendom in po njem kajti mi ohranjamo kritične funkcije te banke in poskrbimo, da bo ta banka odprta in bo opravljala svojo aktivnost. Po tej predpostavki moramo predhodno, in to je tudi omejitev, ugotoviti, katera je prava raven delovanja. In ta omemba 16 odstotkov je pravzaprav dvakrat odstotka. 8 odstotkov. Ta način razmišljanja, da začnemo s pričakovanji nadzornikov in ugradimo raven Emrel, ta je podobno na nacionalni ravni pri BRRD in v prihodnem svežnju, ki ga predlaga. Glede MPSP ne oporekam temu, kar je bilo povedano, kompleksnost bančne aktivnosti pa ne izhaja iz organov. Lahko bi rekli MP proti SP-ju, ker so aktivnosti preveč zapletene in ker organiziranost banke ni tako enostavna. Ne eh, na podlagi izkaza uspeha poslovanja in pravno zato se moramo s tem ukvarjati. Zelo na kratko glede Emrela in kapitalskih zahtev, kako to deluje skupaj, vprašanje gospoda Hökmarka. Priznati moramo, da tu obstaja tveganje. Z vidika osebnih spodbud, jaz kot nadzornik bi si želel delujoče banke, ker nočem tvegati svojega ugleda. Vodja organa za reševanje ima verjetno enako motivacijo. Zato je tu tveganje to, da bomo zelo previdni, imamo delujočo banko, potem pa enako raven MRL-a tudi po tem, ko mine ta vikend, zato da bo banka enako varna. Ta povezava je zahtevna in o njej se kaže še pogovarjati. Vidim težavo, ki bi se lahko pojavila v praksi. Glede hipotekarnih obveznic, mislim, da je to zelo pomembna pripomba in to je tudi ključni vzrok, zakaj še nismo dosegli v bazilskem odboru dogovora. Bistvena razlika pri utežeh in pri izpostavljenosti tveganju Amerika v primerjavi z Evropo, tu je temeljna razlika v delovanju bančnih sistemov v Ameriki oziroma v Evropi. Seveda želimo si nekega globalnega dogovora, zato ker to prinaša veliko dobrih stvari, vendar pa je to veliki ziv. Hvala lepa, Eliza Ferreira. Hvala lepa, glede Emrela. Mislim, da si moramo natančneje pogledati in bilo bi tudi dobrodošlo, če bi opravili študijo učinka glede slabih plati Emrela. Teoretično namreč bo to pomenilo dodatne zahteve in treba bi bilo oceniti morebitne stroške. Na kratek rok tudi če bi imeli skupen pristop vseh bank. To je treba upoštevati. Povprečje v tej situaciji ne pomeni nič. Moja druga pripomba se nanaša na hierarhijo upnikov. Treba je razjasniti in pospešiti razjasnitev položaja upnikov. In tretjič, prej je bilo omenjeno dejstvo, da zato, ker smo na enotnem trgu in ker smo v bančni uniji, bo v finančnih skupinah korist od koncentracije, tako izgub, pa to bo prineslo tudi koristi likvidnosti nekaterih gospodarstv. To je naš cilj, ampak trenutno v slabih časih, bodi si imamo enako raven odgovornosti, če pa imamo različen položaj pri hčerinskih družbah, torej enaka raven odgovornosti je tisto, za kar še vedno nimamo enakih inštrumentov na evropski ravni. Za enkrat se uporabljajo samo nacionalni inštrumenti, ampak bojim se, da za enkrat še nismo v položaju, ko bi obvladovali situacijo. Potem še zadnja pripomba, MSRP 9 tu moramo pospešiti naša prizadevanja, da bomo lahko vedeli, kdaj in kako jih bomo izvajali. Hvala lepa, zdaj pa naša poročevalca, gospod Hkmark najprej. Well, uh, like thank, for... Rad bi se zahvalil za vse prispevke in odgovore na različna vprašanja. Zdi se mi, da lahko nekaj odnesemo seboj, to pa je razprava o tem, kako oceniti pravo raven MRL-a, pa tudi glede telaka. In obenem je tu še raven lasnega kapitala in delitev odgovornosti. Strinjam se. Kljub temu, da predsednik misli, da je to zapleteno, bi morda bilo pametno, če bi si to pogledali. Mislim, da bomo to tudi naredili. In seveda bomo vključili tudi še vsa druga vprašanja, ki so bila danes načeta. Zato hvala lepa vsem našim govorcem. Hvala lepa, Petr Simon. Tudi z moje strani najlepša hvala vsem za vse, kar ste nam danes dopovdan povedali. Meni je bilo najbolj zanimivo slišati, da je sorazmernost eden od ključnih vidikov, s katerimi se moramo ukvarjati in veseli me, da je gospod eh, Enrija to povedal. To bo resnično mm, dobra tema za razmišljanje. Ni treba, da eh, izumljamo toplo vodo, pogledati moramo, kaj že obstaja. Z veseljem bom v stiku z vsemi vami, ko bom pripravljal osnutek poročila in še enkrat hvala lepa da ste prišli, da ste sprejeli naše povabilo in nam posredovali toliko korisnih informacij. Hvala lepa, mislim, da je bila to izjemno korisna izmenjava. Zdaj imamo veliko več elementov, da bomo pripravili čim boljši osnutek naših poročil in sprejeli dobro zakonodajo. Hvala